So, welcome everybody on the afternoon session of. Torej, dobro dan vsem skupaj pri popovdanskem de delu naše seje. Prosim, če prenehate klepetati in sedete na svoje mesta, kajti imamo kar precej natrpan dnevni red danes popovdne in moramo začeti z našim delom. Prva točka na popovdanskem delu. Našega dnevnega reda je točka 11 in sicer gre za osnutek mnenja na temo Evropske strategije za mobilnost z nizkimi emisijami. Besedo kar dajem poročevalcu Damjanu Zofoliju. Damjano, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To mnenje predstavlja odziv Evropskega parlamenta na sporočilo Evropske komisije eh, na temo strategije z nizkimi emisijami. Eh, za to področje so sta odgovorna odbora za promet eh, in pa za okolje v skladu z členom 54 poslovnika. Eh, ta strategija je eh, le eh, en vedik širšega postopka prehoda na novo obliko gospodarstva z nizkimi emisijami. Evropska unija želi ostati konkurenčna in želi ustvariti nova kakovostna delovna mesta, hkrati pa želi poskrbeti za ustrezen odgovor na področju mobilnosti blaga in oseb. Pravi izziv je sprejetje novih ukrepov eh, na področju razvoja prometa eh, na osnovi alternativne energije in sicer eh, tako na globalni ravni, kakor tudi v Evropi. Promet danes prispeva eno četrtino toplogrednih plinov v Evropi in vemo, da predstavlja s tem promet najpomembnejši faktor pri onesnaževanju okolja. Potrebno je upoštevati tudi življenski cikl toplogrednih plinov, ki izhajajo eh, iz prometa. Do leta um, 1990 naj bi že znižali emisije, sedaj pa bi jih morali približati nič odstotkom. Gre, tukaj gre za zelo eh, zapleten postopek, o katerem bom na kratko spregovoril. O tem razpravljamo, v tem pa tudi v e, drugih odborih. Tukaj gre za obnovljive vere energije, pa tudi za e, eh, bio e, goriva. Pred nekaj tedni smo eh, glasovali o eh, zakonodaji na področju eh, avtomobilov na plenarnem zasedanju. Potrebujemo konkretne in pa dosledne rešitve. Govorimo o emisijih različnih sredstev, prevoznih sredstev, avtomobilov in kombiniranih vozil, težkih vozil in tako naprej. Kar zadeva avtomobile in pa kombinirane vozila, imamo štiri zahteve. Najprej eh, želimo cilj, eh, kar zadeva eh, odstotek CO2 na kilometr in sicer za avtomobile 68 do 78 gramov CO2 na kilometr in za kombinirane vozila od 105 do 120 gramov CO2 na kilometr. Poleg tega zahtevamo, da bi čim prej razvili eh, preizkusni postopek na cesti, ki bo pregleden in pa realističen in eh, ki bo odražal dejansko porabo goriva. To pa bi moralo vplivati tudi na trg eh, električnih avtomobilov in na razvoj eh, generacije, naslednje generacije baterij na tem področju. Poleg tega zahtevamo tudi preglednejši sistem označevanja, Eh, ko gre za porabo goriva in pa emisije CO2 pri avtomobilih danih na trg. Kar pa zadeva težka vozila, tukaj imamo veliko vrzel. Komisijo pozivamo, da pripravi predlog o certificiranem spremljanju in poročanju za težka vozila in sicer eh, do konca leta 2017. Želimo, da bi, predlaga, da bi komisija predlagala ambiciozne cilje. Eh, in uh, sicer uh, za leto 2025. Ni namreč določenih jaznih omeji, jasnih omejitev za emisije za uh, to kategorijo vozil. Če tudi predstavljajo četrtino emisij v cestnem prometu. Kar zadeva homologacije, predlagamo preglednejši sistem homologacije, ki vključuje tudi nadzor na ravni Evropske unije, tako da bi lahko odpravili pomankljivosti, ki so bile ugotovljene po škandalu Dieselgate. Eh, potem je tukaj letalstvo eh, in tukaj sem nekoliko presenečen zaradi eh, neravno ambicioznega sporazuma, ki je bil sprejet. in uh, eh, oglično neutralna rast naj bi bila zagotovljena šele od leta 2020. Ne zadovoljuje tudi nov predlog Evropske komisije, ki uh, predlaga, da uh, je področje uporabe sistema EU za trgovanje z emisijami za letalstvo še vedno geografsko omejeno. Čeprav vemo, da je to edina možnost za ambicioznejši sporazum. Poleg tega eh, sem povdaril, da je pomembno ukrepiti enotno evropsko nebo, če želimo zmanjšati emisije eh, oglikovega dioksida, potem pa prehajam k pomorskemu prometu. Evropski parlament je v predlogu uredbe ETS že odobril da mednarodna eh, pomorska organizacija ni dosegla napredka pri eh, uresničevanju cilje v zvezi z manjšanjem emisij toplogrednih plinov in zato eh, pozivamo, da naj se ob odsotnosti primerljivega sistema, ki bi deloval v okviru te organizacije za emisije CO2 v pristaniščih Unije in med potovanjem pristanišče Unije in iz njih uporablja sistem EU za trgovanje z emisijami in sicer od leta 2023 naprej. Sedaj pa k gorivom. Eh, prve generacije. Zahtevamo določitev strožjih mejnih vrednosti od tistih, ki se predlagajo v okviru prenovitve direktive o obnovljivih verjih energije. Želimo zagotoviti tudi eh, zaščito eh, že obstoječih ulagan. Poleg tega želimo vstop eh, in pa tržno uveljavitev bolj naprednih biogoriv, ki so skladni z načelom eh, hierarhije ravnanja z odpadki in ki izpolnjujejo stroga merila okoljske in socialne trajnosti. Na ta način želimo preprečiti iste težave, kot so se pojavile v preteklosti pri biogorivih prve generacije. Na koncu pa poudarjam tudi vlogo, ki bi jo lahko imel eh, in ki bi jo moral imeti zemljski plin pri eh, prehodu k eh, razogličenju prometnega sektorja. Naj eh, zaključim sledečo izjavo. Nameravam pripraviti nekaj predlogov sprememb na to besedilo. S tem želim razjasniti določene točke in zaradi omejitve števila vrstic nisem mogel vključiti v to mnenje vsega, kar sem želel in vsega. Seveda lahko kolegi vložijo predloge sprememb. Najlepša hvala, sedaj pa poročevalci v senci v imenu poslanskih skupin. Najprej e ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod eh, Zofoli, za predstavitev tega mnenja. V zadnjih 12 mesecih smo se tukaj v parlamentu zelo intenzivno ukvarjali eh, z eh, emisijami in ugotovili oziroma prišli smo do številnih dognanj, ki ste jih omenili tudi vi. E, namreč e, meritve e, na cesti so zelo pomembne. Ugotoviti moramo, kakšne so dejanske emisije, ne pa da imamo le podatke iz laboratorija. Na ta način bomo lahko dosegli veliko, predvsem, ko gre za dušikove okside. V EMAS-u smo ugotovili, da je eh, pri eh, dizlu eh, zagotovo prednost ta, da je emisij CO2 manj in dizel tukaj zagotovo predstavlja možnost. V sodelovanju z odborom za promet in bomo zagotovo lahko pripravili uravnoteženo poročilo. V Evropi imamo skupno strategijo in ta skupna strategija pravi, da eh, bi naj 20 odstotkov bruto družbenega proizvoda prispevala tudi eh, industrija in zato je zelo pomembno, da industrijsko in pa okoljsko politiko ustrezno usklajujemo. Kolega Eichhout pripravlja poročilo v odboru za promet eh, in mislim, da je tudi tukaj in ko sem bral to poročilo, sem imel kar nekaj težav. Eh, namreč eh, prihodnost eh, naj bi bila v mobilnih storitvah, to je zagotovo ena izmed možnosti, ampak ne vem, če lahko o tem odločamo mi kot poslanci in če lahko o tem odloča Evropska komisija ali pa je to stvar tržnega gospodarstva in ali ni končno odločitev v rokah potrošnikov. Povsem sem zato, da vzpostavimo okvir tudi za inovativno in pa trajnostno politiko, vendar pa mislim, da načrtno uh, usmerjanje gospodarstva uh, tukaj ni smiselno. Lahko določimo uh, cilj, kar zadeva odstotek električnih vozil. Rekli ste 25 odstotkov, ampak zakaj ravno 25 odstotkov, zakaj ne 30, 40, na uh, katerih ocenah to temelji, ali je to sploh realistično? Uh, Eh, potrebujemo eh, tudi ustrezno spremljajočo infrastrukturo. Torej, eh, mislim, da politika ne sme natančno določiti postopko, ampak mora vzpostaviti okvir za inovacije. Kar pa zadeva letalstvo, kolega Zofol je bil zelo zmeren. Predlogi v odboru za promet grejo predvsej dlje. Če zahtevamo nove davke, kaj se bo potem zgodilo. Namreč letalski promet poteka na mednarodni ravni in potrebno je upoštevati tudi uh, ustrezni mednarodni okvir uh, oziroma vsaj ga ne moremo zanemarjati. Kolega, ravno kar ste omenili tudi uh, mejne vrednosti za osebna uh, vozila. Uh, <clears throat> govorimo tudi o. Uh, novih eh, preizkusnih eh, postopkih. 78 gramov CO2 na kilometr naj bi znašal lamejna vrednost za avtomobile. Mogoče ne bi smeli eh, govoriti o številkah, ampak bi morali določiti cilj za zmanjšanje emisij. Mogoče bi bilo to bolj realistično, kar pa zadeva naše stališče v mm, odboru za okolje. Želim, da bi bili časovni načrti čim bolj realistični in industrija mora biti uh, sposobna uh, proizvesti izdelke v uh, ustreznem um, roku. Uh, ne smemo zahtevati preveč od naše industrije. Mislim, da bi bilo uh, smiselno, da ostanemo pri uh, letu 2030 kot cilju. To je tudi sporazum uh, iz Pariza. In kar zadeva uh, električno mobilnost. Eh, mislim, da to eh, ni rešitev za vse. Če uh, želimo imeti električno mobilnost, potem se moramo vprašati, odkot prihaja uh, ta uh, električna energija. Če prihaja iz Polske in uh, iz uh, termoelektrarn, potem ne vem, če je to najbolj uh, okoljski pristop. Audi je izbral uh, okoljski pristop eh, iz presežne uh, energije, veterne energije in sončne energije, proizvajajo metan, ki se lahko potem uporablja za pogon vozil. Torej mislim, da moramo biti okolju prijazni, industriji moramo pustiti, da raziskuje v različne smeri, tako bodo stranke na koncu lahko sprejele najboljše in najpametnejše odločitve. Torej, uh, več inovacij, nobenega uh, načrtnega gospodarstva, zato si prizadevamo in veselim se že plodne razprave. Hvala. Najlepša hvala sedaj pa gospod Demesmaker za skupino EKR. Eh, Mnir eh, Zofoli, kolegas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod Zofoli, dragi kolegi. Vemo, eh, da je odstotek eh, prometnega sektorja eh, v proizvodnji toplogrednih plinov izjemno visok. Zadnji podatki Evropske okoljske agencije to tudi potrjujejo. In seveda je to eden izmed glavnih razlogov za onesnaženost zraka v naših mestih zaradi tega eh, ljudje eh, zbolijo in to škodi tako eh, ljudem, kakor tudi gospodarstvu. Zares so grozljive tudi številke, ko gre za onesnaženost zraka. Ljudje, ki so že bolni in randljivi, imajo zaradi tega pogosto negativne posledice. In veliko ljudi celo umre zaradi slabe kakovosti zraka. želimo krožno gospodarstvo, torej eh, je potrebno zagotoviti eh, trajnostno mobilnost, poleg tega pa moramo prijeti na nove vire, na eh, nove podjetniške modele in pa na inovativne rešitve. Potrebujemo okvir za ustrezno rešitev in pozdravljamo sporočilo komisije na to temo. Vsebuje določene zanimive predloge in komisija tudi povsem pravilno povdarja, da je. Eh, veliko priložnosti eh, na področju razvijanja novih eh, možnosti za zagotavljanje mobilnosti. Zahvaljujem se pripravljalcu mnenja, nikakor ni imel lahko delo, eh, izzivov je veliko in poleg tega je razpon te teme zelo širok. In seveda je zaradi tega njegova naloga predvsej zapletena. Rad bi uh, konstruktivno prispeval k izboljšanju besedila. Mogoče bi lahko govorili o pomenu kakovosti eh, zraka in pa o eh, zaščiti kakovosti zraka. Mislim, da moramo biti tudi dosledni, ko gre za priporočila odbora EMAS. Eh, EMAS je predstavil besedilo, ki je bilo sprejeto tudi na plenarnem zasedanju. Potrebujemo jasna priporočila Eh, ki bodo prispevala k eh, bolj zelenemu pristopu. Potrebujemo evropske standarde, razmisliti je potrebno o testih in pa o preizkusih in pa o informacijah, ki zagotavljamo potrošnikom. Poleg tega je potrebno vzpostaviti povezavo z prehodom na krožno gospodarstvo. Zapomniti si moramo, da eh, so naši državljani uporabniki te mobilnosti in nadaljevati moramo tudi z razvojem. Naš odbor mora spoštovati tudi načelo eh, večmodalnega prometa. Torej, vložili bomo nekaj predlogov sprememb in veselim se že eh, plodnega sodelovanja. And now for uh, Alde, uh, I give the floor uh, to Madam. Zdaj pa k Alde in gospe Miller. Vielen herzlichen Dank zuerst. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi, jaz, jaz bi se rada zahvalila eh, poročevalcu za osnutek mnenja. Ta osnutek vključuje eh, temeljne teme. Eh, gre za teme, o katerih smo že razpravljali ali pa bomo z razpravo šele pričeli, recimo mejne vrednosti in pa eh, mejne vrednosti eh, za kombinirana vozila, potem prispevek pomorskega prometa, uporaba obnovljivih verov energije. Tukaj je, to je le nekaj najpomembnejših tem. Tudi, če bomo o določenih predlogih morali še razpravljati, ta osnutek predstavlja osnovo uh, za zakonodajni postopek v Evropskem parlamentu. Eh, rada bi zastavila konkretno vprašanje glede ene točke in sicer, eh, ko gre za obnovljive vere energije in sicer za odstavek 14. Eh, najprej eh, poročevalec zahteva eh, zaustritev v primerjavi z predlogom komisije, ko gre za goriva prve generacije. Rada bi poudarila, da so stranski proizvodi, ki pri tem nastajajo, pomembna krma za našo živino, gre za proteine. V 15. odstavku, ki ga osebno zelo pozdravljam, pa Eh, pripravljalec mnenja poziva komisijo, da naj zaščiti ulaganja eh, oziroma obstoječe naložbe, eh, ki so namenjene biogorivom, ki so zelo učinkovita pri zniževanju emisij toplogrednih plinov. Ali lahko to pojasnite? Zdi se mi, da si te dve točke nekoliko nasprotujeta. Mislim, da moramo narediti dva koraka nazaj in si pogledati celotno situacijo. Prometni sektor uh, je odgovoren za eno četrtino uh, izpustov uh, toplogrednih plinov. V 94 odstotkih je še zmeraj odvisen od fosilnih goriv. In v 25, zadnjih 25 letih so na tem področju emisije celo narasle. Tako prevoz oseb, kakor tudi eh, tovorni eh, promet eh, se bosta v prihodnih letih eh, povečala. Na področju podnebja smo storili veliko. Eh, želimo poskrbeti eh, za oglično neutralno gospodarstvo, ampak zdrava pamet mi pravi, da mora promet eh, pri dosegi tega cilja igrati pomembno vlogo in pri razpravah o tem, kako uporabiti obnovljive vere energije kot eh, gorivo eh, v prometu, pogosto uh, slišim uh, le, zakaj uh, se ta biogoriva ne morejo uporabljati, zakaj ne predstavljajo dobre rešitve in zakaj bi jih lahko uporabili le kot neke vrste homeopatsko zdravilo. Potem pa je tukaj še prehod na električna vozila mislim, eh, da so pričakovanja na tem področju povsem mm, nerealistična. Mobilnost je zelo zapletena tema in mm, moramo eh, se zavedati, da ne obstaja ena sama rešitev, ki bo ponudila odgovore na vse. Če si eh, ogledamo obstoječe postopke in prisluhnemo obstoječim razpravam, potem lahko hitro ugotovimo, da imamo na tem področju politiko majhnih korakov, pri tem eh, pa se ne zavedamo, kam naj bi nas ti majhni koraki vodili. Potencijal tega poročila ni v tem, eh, da eh, bi govorilo o temeljnih temah za naslednjih 10 do 15 let gre eh, za to, da poročilo ponudi pregled nad celotno situacijo, kje se nahajamo, kje bomo čez nekaj desetletij oziroma kje želimo biti in katere sistemske spremembe so potrebne, zato da bi dosegli dolgoročne cilje. Potrebno je eh, popraviti usmeritev, ampak eh, to bomo lahko v naslednjem zakonodajnem obdobju storili le, če bomo vedeli, Eh, kateri je naš končni cilj. In mislim, da se bomo morali v prihodnosti ukvarjati s tem, ne zgolj eh, z odstotki in pa eh, omejitvami. Veselim se dobrega sodelovanja in mislim, da imamo tudi znotraj industrijskega sektorja dovolj eh, potencijala za eh, inovacije, ki eh, nam lahko pri dosegi naših ciljev eh, pomagajo. In strinjam se z gospodom Gizekojem, eh, industrija potrebuje eh, čas eh, in moramo ji dati ta čas, da razvije ustrezne inovativne rešitve. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa je imenu Gue Engel, gospa Kilon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän raportööri Tjoffolia äh, raporttiluon. Najlepša hvala. Zahvaljujem se äh, pripravljajcu mnenja za ta osnutek. Äh, govori o različnih oblikah eh, prometa in eh, temeljna tema je znižanje eh, izpustov, predvsem z uporabo moderne tehnologije. Naša skupna prometna politika v Evropi temelji na zniževanju emisij in doseganju ciljev z uporabo nove tehnologije v vozilih in pa proizvodni goriv. Ampak v zadnjih letih smo ugotovili, da je bilo kar eh, nekaj eh, nejasnosti eh, pri testiranju vozil in zaradi tega se sprašujemo, kakšen je dejanski interes te industrije, da zares prispeva k zmanjševanju emisij. Jaz sem prepričana, da je potrebno zmanjšati emisije in sicer ne le s pomočjo nove tehnologije, ampak tudi z pomočjo drugih sredstev. Najučinkovitejši način za doseganje naših ciljev je širok svežen ukrepov, ki se bodo eh, nanašali na eh, rabo eh, tal, na promet, na proizvodnjo hrane, na vožnjo s kolesom in tako naprej in to uh, bo uh, tudi uh, prispevalo uh, k dosegi ciljev, tako kot uh, nova tehnologija, digitalne možnosti in tako naprej. Pri tem se je potrebno zavezati tudi, da imajo cene vpliv na izbiro mobilnosti. Eh, nizka cena nafte eh, prispeva eh, k izboru ene vrste mobilnosti in zaradi tega se je tudi upočasnil prehod na promet z nižjimi oziroma ničnimi emisijami. Evropska unija ima instrumente, ki omogočajo dodelitev razmeroma visokih vsot denarja gre tudi za ciljno financiranje projektov na prometnem področju, ki eh, uspodbujajo prehod na nizkooglično mobilnost ali pa na oglično neutralno mobilnost. Seveda pa se moramo zavedati tudi, da je znižanje emisij v prometnem sektorju stvar eh, nacionalne politike, pa tudi. Eh, lokalne politike do določene mere. Tukaj gre za uh, urbana področja. 23 odstotkov vseh emisij CO2 ja prihaja iz uh, javnega prometa. In zaradi tega mislim, da je problematična tudi politika za mesta, kajti uh, Evropska unija nima nobenih pristojnosti na tem področju. In zato meni, da bi Evropska unija morala imeti usklajevalno vlogo. Poskrbeti bi morala za širjenje dobrih praks eh, v mestnem prometu. Digitalni razvoj eh, je omogočil eh, razvoj novih oblik mobilnosti in če bodo te nove oblike postale bolj priljubljene in če bo postalo uh, manj koristno uh, imeti v lasti avtomobil, potem uh, bomo dosegli prave spremembe. Potrebno je zagotoviti nove rešitve za povezave v mestih in med mesti. Na ta način bodo stroški preglednejši in znižanje emisij bo lažje. LNG eh, je eh, recimo primer eh, dobrega prihodnega goriva, ampak to rešitev moramo obravnavati zgolj kot prehodno rešitev, torej zagotoviti je potrebno. zagotoviti eh, možnost uporabe terminalov, ki se trenutno uporabljajo za LNG, eh, za uh, biogoriva. Mislim, da to ni bilo upoštevano v tem poročilu, ampak uh, to bom uh, eh, podarila v svojih predlogih sprememb. In računam na podporo kolegov na tem področju, ki mi je zelo blizu. Um, skoraj da uh, je to moja strast. Najlepša hvala. Sedaj pa. Gi v imenu zelenih. Uh, like Hvala lepa, Kit. Zahvaljujem se za ta osnutek gospodu Zofoliju in čestitam mu za to, da je predlagal kar nekaj dobrih pristopov. Še prav posebej eh, ga podpiram pri njegovih eh, pozivih eh, komisiji, da. Eh, se opre na eh, dejanske preizkuse in na dobro označevanje, ter da ostane pri svojih ciljih za obdobje do leta 2020. Uh, eh, mislim, uh, da nekdo tukaj zelo resno tekmuje z mano. Ali ste lahko, prosim, tiho? Vložili bomo tudi nekaj predlogov sprememb, eh, ki bodo, upam, da dopolnili to poročilo. Evropski prometni sektor je edini sektor, ki ni uspel eh, zmanjšati vpliva na okolje v zadnjem desetletju. Pravzaprav eh, so se eh, emisije CO2 ja zvišale od leta 1990 naprej. Prometni sektor prispeva skoraj 30 odstotkov emisij CO2 v Evropski uniji. Torej, če želimo izpolniti svoje zaveze kot v okviru pariškega sporazuma, potem je potrebno zagotoviti, da bodo emisije skoraj da nične. Promet je odgovoren tudi za skoraj da 70 odstotkov uporabe eh, nafte, predvsem eh, zaradi razcveta cestnega eh, in pa železniškega prometa. Jasno je, da se prometni sektor eh, netrajnostno razvija in s tem ogrožja, ogroža naša življenja in pa kakovost naših življenj. Eh, če ne bomo spremenili mobilnosti, potem ne bomo izpolnili svojih zavez na področju podnebnih sprememb. Poleg tega pa bomo tudi okrepili evropsko odvisnost od uvožene nafte in na ta način eh, se bomo morali v prihodnosti soočati tudi z krizo dobave. Torej, prometni sektor mora storiti svoje in zaradi tega moramo internalizirati zunanje stroške v prometnem sektorju. Recimo, ko gre za uh, letalski promet in pa brezcarinsko prodajo uh, na uh, letalih. Tukaj gre za nelojalno konkurenco, ki uh, je pravzaprav v nasprotju z bolj trajnostnimi oblikami prometa. In poleg tega vsi vemo, da je promet glavni vir eh, pri onesnaževanju zraka. To pa prispeva eh, z, k srčno-žilnim eh, boleznim m, mm, pri ljudeh in pa tudi k eh, boleznim dihal. Eh, potrebno eh, je zmanjšati emisije in mislim, da ne smemo zamuditi priložnosti, da bi se uh, soočili z resnimi posledicami onesnaževanja zraka. E, ni ravno presenetljivo, da je slaba kakovost e, zraka predvsem osredotočena na mestna območja. E, gre torej za onesnaževanje avtomobilov, predvsem dizelskih vozil in to je eden izmed glavnih razlogov za visoko koncentracijo uh, onesnaževal v uh, zraku v evropskih mestih. Dizel uh, je med drugim tudi uh, kancerogen in uh, zaradi tega predlagam prepoved dizelskih motorjev. Ne le, da prometni zamaški um, vplivajo na kakovost zraka, uh, ampak v letih 2013 do 2030 naj bi eh, v Združenem kraljestvu eh, znašali stroški teh prometnih zamaškov 370 eh, milijonov evrov. Glede na to, da je odstotek ljudi, ki živijo v mestih, vedno večji in glede na to, da mesta prispevajo kar 70 odstotkov k emisijam, je jasno, mm, da eh, potrebujemo prehod na eh, bolj trajnostne oblike prometa. In na zadnje, naj zaključim pozitivno. Prepričan sem, da mestne oblike prevoza eh, ponujajo najboljšo možnost za znižanje emisij. 60 odstotkov eh, prevozov v mestu eh, je krajših od 6 eh, km in zaradi tega bi morali dajati prednost hoji in pa kolesom. Poleg tega bi morali poskrbeti za delitev avtomobilov in pa za trajnostni prevoz za uporabo kanalov in rik. To ponuja veliko priložnost za vzpostavitev večmodalnega eh, prometnega sistema. Evropska unija je v preveliki meri odvisna od cestnega prometa in eh, to je potrebno upoštevati tudi pri eh, tovornem prometu. Eh, gre za distribucijo. Eh, paketov in podobnega in zaradi tega potrebujemo eh, prehod na večmodalni promet. Dragi kolegi, eh, veliko potencijala je na tem področju. Zmanjšamo lahko tako eh, izpuste CO2, kakor tudi eh, izpuste raznih onesnaževal v zrak. Eh, v prometnem sektorju. Torej, veselim se že sodelovanja z vsemi kolegi in upam, da nam bo uspelo doseči ta cilj. Hvala lepa. Oh, uh, Hvala. Gospa Evi iz AFDD. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu Zofoliju za njegovo mnenje. Najprej bom poudarila mnenje, ki so ga podali že drugi kolegi. Namreč eh, izpusti iz prometnega sektorja se bodo le še povečali, to kažejo eh, tudi napovedi eh, Evropske okoljske agencije to je povezano uh, tudi uh, eh, z tem, uh, kar se je zgodilo v Evropski uniji, recimo uh, dizelski škandal, o katerem smo razpravljali, v tem uh, prometu je eden izmed krivcev. Uh, seveda eh, bi morali takoj eh, uvesti eh, postopek za znižanje izpustov CO2. Zdi se, da je to nujni ukrep. Strinjam se tudi z zahtevo, da izboljšamo celoten postopek nadzora in da izboljšamo preizkuse na cestah. Ne gre zgolj za zboljšanje skladnosti, ampak gre za zagotavljanje natančnosti popolne natančnosti. E, testi e, oziroma prehodno obdobje e, predstavljajo zgolj politično odločitev, ki zagotavlja obdobje, prehodno obdobje industriji, ki se ukvarja s proizvodnjo avtomobilov. Potrebujemo seveda realne podatke. Upam, da bomo v tem parlamentu lahko dosegli več na področju tehnološke neutralnosti. To eh, je eh, pristop, eh, ki nas je pripeljal na povsem napačno pot in zdi se mi povsem nelogično, da bi še naprej sledili temu načelu. Potrebno je uporabiti tehnologijo, ki skrbi za manjše onesnaževanje. Ampak tukaj govorim recimo o uh, filtrih e, za dizelske motorje. Ali uh, namerava Evropska komisija izvesti preiskavo na to temo? Kaj ti še vedno vlada prevelika zmeda? In na voljo imamo dovolj podatkov in ocen, ki. Uh, nam eh, lahko pokažejo, da eh, ti eh, filtri pravzaprav ne čistijo emisij, ampak jih le razbijajo v še manjše delčke, ki so še bolj nevarni za človeško zdravje. Potem pa je tukaj akustično nasneževanje. To je še en resen problem, ki vsako leto povzroča veliko mrtvih. Ne strinjam pa se s poročevalcem, kar eh, zadeva vključitev letalskega in pomorskega prometa v sistem eh, scheme trgovanja z emisijami. Že večkrat smo eh, izrazili naše nasprotovanje v zvezi z tem. Eh, menim, da bi eh, lahko uporabili bolj konkretne ukrepe in na ta način dejansko rešili eh, probleme. Banalen primer je na področju letalskega prometa recimo, kjer so se emisije v zadnjih letih povečale in stroške so plačali potrošniki. Torej, to smo vsi mi, ki kupujemo eh, letalske vozovnice. Kaj ti potrošniki so tisti, ki plačujejo eh, za eh, schemo ETS? Torej, mislim, da bi lahko uporabili konkretnejše ukrepe, še prav posebej na eh, pomorskem sektorju, ki precej zaostaja in kjer so možnosti izboljšav izmerno velike. Davčne olajšave, ki uh, eh, uspodbujajo prehod uh, na uh, motorje, ki uporabljajo uh, bolj okoljoprijazna goriva. namesto da se uporablja eh, antično tehnologijo. In še zadnja pripomba v sporočilu komisije. Mi je bilo zelo všeč, da je leta uh, povabila uh, države članice, da ukinejo subvencije za fosilna goriva, kajti države članice še naprej financirajo eh, fosilna goriva oziroma uporabo teh goriv, eh, med njimi je tudi Italija. Eh, potem je tukaj tudi prehod na železniški promet. Upam, da bo to rezultat, da bo tudi to vključeno v končni izid tega poročila. Gospod Ornano v imenu ENF je naslednja na vrsti. Euh, monsieur le... Hvala lepa, predsedujoči. Čestitam gospodu Zofoliju za delo in imam nekaj predlogov sprememb. Torej, sem zato, da določimo cilje um, za leta po letu 2025 za avtomobile in tvornjake in sicer glede na novi um, osklenjen cikl na globalni ravni. Ampak vseeno stran na tem, da moramo um, še vedno to uskladiti z sklepi strokovnjakov na globalnem forumu za uskladitev zakonodaje za vozila in pa tudi z predlogi komisije iz OZN. To so prave organizacije, ki imajo legitimnost na tem področju. Potem glede um, novega cikla uh, dvojneve TP, tukaj predvsem mislim, da lahko gremo na nov cikl na globalni ravni um, sploh v asijskih državah in pa v, v ZDA. Tukaj podpiram to, da se uvede spodbuda za električno vozilo in pa za baterije nove generacije. Moramo sodelovati s državami, ki to želijo, um, ne samo na ravni Evropske unije, pa tudi sicer na globalni ravni, kajti potrebujemo mednarodne standarde. Potem um, pregledne oznake, tako se lahko obvesti potrošnike o ustreznih informacijah glede tega, koliko um, emisij porabijo nova vozila mislim, da moramo tudi tukaj vzpostaviti takšne scheme v okviru mednarodnih pristojnih organizacij, potem glede globalnega spremljanja nadzora, ampak glede um, ustreznih um, informiranj o težkih tovornjakih in pa tudi glede uh, schem poli 2025, tudi tukaj mora komisija podpirati delovanje globalnih forumov, ki sem jih preomenila. Potem naprej. Um, avtobusi v mestih z nizkimi emisijami in pa um, ekološki sistemi. Tukaj pozivamo komisijo, da pripravi ekološke kriterije tudi za javne razpise. Uh, po Dieselgateu lahko podpremo globalni sistem za emisije po tipih in pa za spremljanje trga. Moramo pa to ustrezno nadzorovati, torej ponovno globalne organizacije morajo to nadzorovati um, in tudi urediti ustrezne standarde. Uh, vse je odvisno seveda od nepristranskosti in pa od ustreznega spremljanja, predvsem po omenjenem škandalu. Potem faktori za usklajenost um, um, glede dodatnih višjih ravni za dušike. To lahko spremljamo, ampak samo, če bomo tudi v drugih državah po svetu imeli enake standarde, ne samo Evropske unije. Torej, predvsem pri proizvajalcih teh vozil. Na vsak način lahko vsi skupaj dosežemo podnebne cilje za leto 2030 in potem lahko dosežemo tudi um, cilje iz pariškega sporozuma, sploh pri um, mednarodnem civilnem letalstvu. To je, mislim, tudi pomemben del tega načrta. Na slab način moramo tudi upoštevati uh, delo mednarodne pomorske organizacije, ko gre za zniževanje izpustov v tem sektorju. Lahko tudi spodbudimo um, znižene emisij v tem sektorju, sploh v mednarodnih pristaniščih. Naš cilj je še vedno to, da pridemo do dekarbonizacije razogličena, torej na daljši rok v transportu na splošno, ampak vseeno na vsak način potrebujemo tudi soglasje vseh držav v okviru mednarodnih struktur, ki so legitimne za to področje. Hvala. Thank you and thank to all shadow. Hvala vsem poročevalcem v senci zaradi časovnega pritiska, bom sedaj sprejel dva ukrepa in sicer smo zaključili za seznamom govornikov. Eh, gospod Ajkaut je zadnji govornik, prav tako pa moram omejiti čas za govor na minuto in pol. Gospa Delahaj je naslednja. Merci, Hvala, predsedujoče. Naj se zahvalim pročevalcu za to mnenje. No, vseeno pa naj se vrnem na biogoriva. Se strinjam z njim, da moramo ohraniti naložbe, ki že obstajajo, ampak um, to ni skladno z stališčem glede goriv prve generacije. Ta goriva prve generacije, naprimer, izhajajo iz um, eh, okrščice in podobno. In to je način um, kmetijske predelave Evropske unije. Tako bi lahko zagotovili določeno neodvisnost od beljakovin. Uh, um, ki jih danes uvažamo, pogosto v obliki GSO. Torej, Evropa nima um, ustrega dostopa do belakovin v um, kmetijski politiki. Potem pa še nekaj druga. Pri krožnem gospodarstvu mislim, da moramo razmisliti o tem, kaj ti. Um, najprej imamo kmetijsko pridelavo, naprimer uh, olno ogoščico in potem pridemo do belakovin in potem pridemo do uh, biogoriv. In zato mislim, da tukaj to je logika krožnega gospodarstva, ki jo lahko zasledujemo. Ampak vseeno, ta biogoriva so za kmete tudi način um, dodatnega zaslužka, kajti pogosto um, je zaslužek kmetov zelo nizek dan danes. Pa še nekaj za konec. To poročilo. Torej, takšno, da bi um, zmaševali um, biogoriva, očitno, ampak to potem uh, producira razpravo iz prihodnosti glede revizije direktive o obnovljivi energiji. Hvala. Uh, Hvala, naslednja gospa Šere Pirik. Eh, eh, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila gospodu Zofoliju, našemu poročevalcu. Menim, da bi morali najprej razlikovati med posamičnimi sektorji. V četrtem in petem svežnju mora komisija ponuditi um, kazalnike skladnosti. O tem smo govorili že prej. Treba je zagotoviti, da, da bodo avtomobili izpolnjevali vse zahteve. Uh, tukaj je treba razmišljati tudi o avtomobilih. Zaradi teh zahtev bodo številni avtomobili postali neuporabni. No, ehm, tukaj se strinjam s poročevalcem, pri neki drugi točki se pa ne strinjam. In sicer eh, gre za pomorski promet, ta je v krizi in ne, ne bi smeli eh, mu nalagati novih pritiskov. Mi moramo podpirati čisti ladijski eh, promet ampak eh, multiple krize res ogrožajo ta sektor. Ehm, rešitev bi tukaj lahko bila čistejša goriva. Evropska unija tukaj ne naredi dovolj, pa tudi o konkurenčnem položaju moramo razmisliti. Kakovost zraka na podeželju je veliko boljša kot kakovost zraka v mestih. Lahko bi tukaj izboljšali cestni promet, potem tudi v letalskem sektorju smo že dosegli nekaj napredka. Zato me zanima, zakaj poročevalec pravi, da letalske družbe še niso naredile dovolj. Res ne vem, zakaj to trdite. Naša skupina bo vložila nekaj predlogov sprememb. Hvala, gospod Balčo, je naslednji. Elnökul, köszönöm a szót. Nyilván az adat bizonyítja, hogy mennyire fontos. Hvala lépa. Tukaj gre za izredno pomembno temo. Emisije toplogrednih plinov prihaja v glavnem iz prometa 25 odstotkov. Tukaj so izredno pomembni električni avtomobili, ti lahko igrajo pomembno vlogo pri zniževanju emisij, ampak najprej moramo ustvariti pogoje za uporabo takšnih vozil. Potrebujemo eh, ponilne eh, postaje, potrebujemo ustrezno infrastrukturo. No, ampak moramo se vprašati, kako eh, čista energija, ki jo uporabljamo pri električnih avtomobilih. Kaj ti električna energija, ki jo, po, ki jo koristijo ti avtomobili, pač od nekod prihaja. Odkot prihaja? Tukaj bi morali m, mm, pozdraviti predvsem Nemčijo. 45 odstotkov električne energije, ki jo porabijo ti avtomobili, prihajajo iz sončne in veterne energije. Sicer pa se uporablja tudi premog za proizvodnjo eh, električne energije. Le redko, kdaj je elektrika čista. Lahko si. Uh, lahko bi recimo razmislili o uh, Eh, kolesih, ki lahko najdete tudi na, bris, na bruselskem letališču, tam uh, lahko gonite in na ta način ustvarite en, električno energijo. Takšna električna energija je čista, ni pa nujno vedno čista. Eh, torej, če spodbujamo uporabo električnih avtomobilov, moramo najprej vedeti, odkot ta elektrika prihaja. Potrebujemo čisto električno energijo, no, pa tudi jedrska energija je lahko vir električne energije. Zato ni treba, da razmišljamo samo o zelenih virih. Jedrske elektrarne bi lahko prispevale k uh, ustvarjanju čiste električne energije. Gospa Majsner. Hvala lepa. Nimam veliko časa, veliko že bilo povedanega, ampak še enkrat uh, bi želela izpostaviti določene točke. Ja, uh, dizel smo uvedli zato, da bi znižali emisije, pri NOX pa obstaja nek velik problem. Eh, zaradi teh emisij. No, eh, moramo predvsem paziti na to, da bo naša zakonodaja tudi izvedljiva. Če bi na to pazili pri vseh področjih, bi že veliko dosegli za okolje. Drugič, evropsko enotno ne bo. Tukaj obstaja velik potencial eh, za prihranke, ampak eh, še vedno to ni rešeno zaradi starega zovinskega spora med Španijo in eh, Združenim kraljestvom okrog Gibraltarja. To je res smešno. In pa sem se tudi za gospod Kilonen, ki pravi, da bi z pametnimi prometnimi sistemi, z deljenim gospodarstvom lahko dosegli veliko moramo eh, razmisliti o tem, kakšne metode lahko tukaj podpremo in zato ustvariti ustrezne okvire. Potem tudi eh, mestna mobilnost, o tem je govoril Keith Taylor. Tukaj bi lahko poskrbeli za znižanje emisij, če bi ustrezno poskrbeli za infrastrukturo, ampak tudi podeželje mora ostati dosegljivo. Tukaj ne smemo imeti različnih meril, eh, potrebujemo pa različen pristop potem uh, čista uh, transportna energija. Tukaj ne gre samo za goriva, za tekoče plinge, tudi za, um, za hidrogen, za vodik. Uh, Švedska tukaj pripravlja nove uh, tehnologije. No, zunaj imamo razstavo o tisočletnih ciljih. Mislim, da bi nam pri doseganju teh ciljev pomagalo, predvsem to, če bi dosegli vse evropsko znižanje emisij. Hvala lepa, gospod Eichhardt. Gospod Eichhardt, kot zadnji. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Zofoliju za njegovo mnenje o tej pomembni temi in želel bi povdariti, da tukaj razpravljamo o prihodnosti mobilnosti v Evropi. In tukaj bi morali eh, razmišljati na nekonvencionalen način. Eh, gre za prihodnost mobilnosti. Če si ogledamo organizacijo mm, eh, urbane mobilnosti v Evropi, moramo vedeti, da se bo to popolnoma spremenilo. Ampak to se bo spremenilo, če bomo to naredili na pravilen način, potem bo to prineslo koristi vsem ljudem, ki živijo v urbanih območjih. Torej, ko govorimo o določanju ciljev za uh, mobilnost, uh, Eh, ko govorimo o spodbujanju električnih avtomobilov, gre predvsem to, da želimo eh, zmanjšati prometne zamaške, pa tudi izboljšati kakovo zraka za ljudi, ki tam živijo. In tega ne boste spremenili eh, s tem, da čakate na trg in mislite, da bo trg sam ponudil, ponudil svoje rešitve. Infrastrukturo smo zgradili predvsem za politično podporo. Če želite sedaj eh, spremeniti eh, mobilnost, potem mm, potrebujemo tudi močne politične cilje tukaj. Pa še nekaj o ciljih. Eh, treba se je zavedeti, da neka država, ki je osredotočena predvsem na velike avtomobile, ta država se začne na N, No, eh, sedaj pa so začeli investirati v bolj inovativne eh, avtomobile, kajti ugotovili so, da bodo v prihodnosti eh, ti bolj zaželjeni. Uh, uh, Hvala. Sedaj pa dajem besedo za pet minut Petru Visu iz generalnega direktorata MUF iz komisije. Prosim, bodite kratki. Hvala lepa. Veseli smo, da lahko sodelujemo v tej razpravi. Dobro je, da smo slišali predstavitev mnenja, pa da smo slišali razpravo. No, mislim, da je treba pozorno prebrati sporočilo komisije ki je bilo objavljeno lani, tam je zapisano veliko stvari in tudi poslanci to razumejo. Res je, da smo soočeni z velikimi izzivi. Komisija je napisala v sporočilo, da želi, promet, da želi emisije iz prometa znižati za 60 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Eh, trenutno so se emisije pravzaprav zvišale za 20 odstotkov, tako da tukaj moramo res poskrbeti za veliko spremembo. No, um, tukaj smo našteli kar nekaj ukrepov, ki jih potrebujemo. Um, komisija bo tudi pripravljala uh, redne preglede v času našega mandata. E, standardi CO2 za avtomobile, e, številni ste govorili o tem, no v tej strategiji je napovedano, da komisija pripravlja um, predlog standardo CO2 za težka in lahka vozila. Uh, skušali bomo spodbuditi uh, prehod na nizkooglične uh, avtomobile oziroma vozila brez izpustov. Sedaj analiziramo uh, različne uh, možnosti. Um, torej potrebujemo analizo stroškov in uh, koristi. Uh, prav tako uh, je bil predlagan nov globalno vzklajeni preskusni postopek, ki bo začel, ki ga bomo začeli uporabljati letos in to bo zmanjšalo vrzel med dejanskimi emisijami in pa izmerjenimi emisijami. Potem težka vozila. Komisija je tukaj napovedala namen eh, predlagati standarde CO2 za težka vozila še v tem mandatu najprej bomo predlagali nadzor nad emisijami CO2 za težka vozila. Ta zakonodajni predlog bo k malu pripravljen. No, nekateri izmed poslancov so omenili tudi vprašanje javnih naročil. O tem razmišljamo, to nam lahko pomaga pri prehodu na mobilnost za nizkimi emisijami. Trenutno komisija pripravlja oceno vpliva, ko gre za direktivo o čistih vozilih. Pripravljamo tudi mm, torej, potencijalno revizijo. Eh, v prihodnje si želimo eh, konkretnejšega, jasnejšega predloga na tem področju. Omenili ste tudi eh, emisije, dušikove emisije in pa faktore skladnosti. Gospa Bjankovska je že napovedala, da bo komisija ponudila letni pregled eh, teh eh, faktorjev skladnosti. Naš cilj je, da bi dosegli skladnost 1 za 1x, tako kot bo to možno. Revizija ehm, iz leta 2015 je predvidena za še za letošnje leto. V zvezi z letalskim prometom. Verjetno veste, da je IKO um, organ iz Montreala, ki ureja globalni letalski promet, uh, se dogovorila o mehanizmu, ki temeli na uh, trgu. To še vedno se pogaja o podrobnostih tega modela. Začel bo veljati leta 2020, komisija v zvezi s tem uh, nedavno predlagala, da bi Uh, da ne bi ustrajali pri zahtevi popolne vključitve uh, letalskega prometa v schemo ETS, uh, tako da smo predlagali parlamentu, da bi ohranili sedanji obseg za letalski promet, ko gre za ETS. Mm, vsaj v, dokler še ne govorimo o tem mednarodnem mehanizmu. Potem tudi ladijski promet. Eh, razmišljamo o tem, da bi od leta 2023 ladijski promet vključili v schemo ETS. To bomo eh, vključili v predlogo revizije scheme ETS. O tem razpravljate v tem trenutku tudi v parlamentu. Eh, no, če se bomo že sedaj odločali o tem, kaj bi želeli doseči v prihodnosti, bi nam to lahko škodilo pri razpravah v mednarodnih telesih, kot so Mednarodna pomorska agencija ali pa Mednarodna letalska agencija. E, ta telesa naj razmislijo o tem, kaj lahko naredijo, kako želijo to narediti in ko bomo opoznali vse njihove predloge, bomo tudi mi ponudili svoje. In pa še biogoriva. Veste, da imamo direktivo oziroma da smo novembra lani podali nov predlog o obnuljih virih energije. Tukaj skušamo doseči dobro ravnotežje med proizvodnjo biogoriv na eni strani. Hkrati pa želimo poskrbiti za ustrezne varovalke, tako da ne bomo spodbujali neželjenih posledic uh, eh, biogorju. Skratka, Um, del zakonodaje že preučujete v parlamentu, nekaj predlogov še prihaja. Seveda nas čaka veliko dela v zvezi s vsemi temi predlogi, zato da bomo lahko začeli izpolnjevati to ambiciozno agendo o dekarbonizaciji prometa. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo spet poročevalcu, prosim, da zaključi v 30 sekundah. Grazie, colleghi, per i cont- Najlepša hvala, kolege, za vaše prispevke. Videli smo, kako uh, zapletena je ta tema. Mislim, da se vsi strinjamo uh, z končnim ciljem krožno gospodarstvo, inovacije, nov razvoj, nov način življenja in tako naprej torej eh, gre bolj za vprašanje načina uresničevanja teh ciljev, eh, za vprašanje časovnice in tako naprej. Z ciljem pa se strinjamo vsi, gre za pomemben izziv, ki pa zadeva tudi eh, nacionalno raven, lokalno raven. Poleg tega je potrebno vključiti industrijo in seveda tudi potrošnike. To je. Uh politični izziv, eh, pri katerem eh, gre eh, za povezovanje ciljev z veri. Biti moramo pogumni, skušati moramo uresničiti te cilje in sicer z dosego širokega soglasja in tudi s podporo naših državljanov. Hvala, kar se tiče časovnice, rok za vložitev um, predlogov sprememb je 2. maj 2007 ob 11. v Tran bomo glasovali 5. septembra na plenarnem zasedanju, pa bomo, oziroma ta termin bo pa potrjen kasneje. Kar takoj nadaljujemo za 12. točko, gre za zmenjavo mnen s komisijo in EMO o posledicah nezakonitih farmacevskih praks, ki škodijo zdravju državljanov besedo dajem eh, gospodu Andreju Risu. Za štiri ali pet minut. Uh... Lepo pozdravljeni. Najprej bi želel podati kratki uvod na področju farmacevtov farmacevtskih, eh, farmacevtske industrije želimo razvijati učinkovita, varna in visokokakovostna zdravila. Evropski parlament in svet sta nedavno zastavila veliko vprašanj o delovanju farmacevskih sistemov, zlasti ko gre za dostop, bo, dostopanje bolnikov do teh inovativnih zdravljen. Eh, komisija bo koncem leta pripravila analizo Eh, pobud iz eh, zakonodaje v zvezi z eh, dopolnilnimi certifikati, ki urejajo dostop do takšnih zdravil, kar se tiče konkurenčnega prava so komisije in pa nacionalni konkurenčni organi okrepili mm, spoštovanje okvira konkurenčnega prava v eh, uh, primeru. Year, V primeru PSUGO eh, zdravil, potem eh, sprejeli smo tudi nekaj novih odločitev v zvezi z patenti. Eh, poročilo razkriva, da je količina problematičnih primerov še vedno nizka, istočasno pa nadzorujemo zdravstveni sektor in smo pripravljeni poseči v sektor, če so kršena pravila konkurence. Ehm, komisije tudi um, skušala bolje poskrbeti za ravnovesje med uh, vlogo organov na evropski ravni in pa nacionalni ravni. Prav tako analiziramo primere kršitev konkurenčnega prava v farmacevskem sektorju. Eh, Raziskujemo tudi eh, primere podkupnin v farmacevskem sektorju. No, to pravzaprav morajo raziskovati nacionalne države, gre tudi za primere iz tujine. Eh, to ureja konvencija OECD eh, o boju proti podkupninam javnim eh, uradnikom. V kakršnem koli sumu zlorabe evropskih sredstev strani farmacevskih podjetij je treba o tem poročati OLAFu. Komisija razume resnost problema korupcije v zdravstvenem sektorju in zato nadzorujemo eh, politike za boj proti korupciji v okviru Evropskega semestra za boljše upravljanje. Komisija je tudi objavila študijo na to temo leta 2013 in trenutno posodabljamo to študijo komisija je organizirala delavnico za nacionalne strokovnjake leta 2015, gre za temo preprečevanja korupcije v zdravstvenem sektorju. Raziskovali smo procese eh, sprejemanja odločitev, lobiranja in pa procese za pridobivanje povračil za zdravila. Ehm, Farmacijska industrija mora prispevati k zdravju in dobrobiti evropskih državljanov in zato je treba tukaj zagotoviti spoštovanja vseh zahtev in načel. Leta 2013 je komisija omogočila tudi razpravo o etiki in pa preglednosti in pa uh, um, obravnavali smo tudi vprašanje družbene, odgo uh, družbene odgovornosti podjetij na področju farmacijskega sektorja. Um, poskrbimo tudi za povezave med zdravstvenimi delavci, eh, farmacijsko industrijo, bolniki in pa nacionalnimi organi. Vzpostavili smo minimalne standarde na evropski ravni in preučujemo eh, mehanizme za izvajanje v državah članicah. Spodbudno je, da je industrija upoštevala ta naša priporočila pri razvoju uh, svojih uh, priporočil o izvajanju. Toliko z moje strani. Verjetno ima kolega še kakšno dodatno pripombo. Hvala, samo deset minut imamo za to točko. Beseda dajem gospodu Petru Ramseju. Thank you. Uh, thank you for Hvala lepa za vaše vabilo no, nezakonite farmacevtske prakse lahko imajo zelo hude posledice za nas, za našo dobrobit in to seveda agencijo za zdravila zelo skrbi. Te prakse lahko privedejo do upada zaupanja javnosti In v tem okolju je zaupanje javnosti za nas izrednega pomena. Samo na ta način lahko zagotovimo visoko kakovost vseh naših ukrepov in lahko zagotovimo dober nadaljni razvoj industrije. Številne izmed eh, eh, točk, ki ste jih predlagali v vaši razpori, nas neposredno ne zadevajo. Recimo, režim IP in izvajanje tega je prej domena drugih agencij, pa, do, ni, ni pa to domena EME. E. Želel pa bi vseeno ponuditi naš prispevek, eh, recimo na področju preglednosti. Eh, mi smo sedaj omogočili dostop do dokumentov sedaj izvajamo, sedaj na tem področju pripravljamo tudi določene publikacije. To bo tudi prispevalo k odkrivanju neprimernega ravnanja. Pa še en pomemben eh, faktor je tukaj. Gre za inšpekcije treba zagotoviti integriteto podatkov in pa zagotavljanje dobre klinične prakse. Eh, tukaj redno izvajamo inšpekcije, eh, imamo pa tudi posebne inšpekcije, ki jih sprošijo, ki jo sprožijo določeni dogodki. Kar se tiče cen, Once again, we don't have a direct uh, um, influence on the price. No, mi nimamo neposrednega vpliva na cene. Eh, se pa strinjamo, da bi morali tukaj spodbujati predvsem eh, sodelovanje med agencijami na tem področju. Eh, treba je zagotoviti dodano vrednost zdravil, to ohraniti. Imamo pa tudi nekaj urode za to, da lahko zagotovimo, da je ta proces učinkovit. Eh, in da se vse skupaj prevede v cenovno bolj dostopna stravila. To je, k temu pa lahko seveda prispeva tudi politika. No, to je najbolje, kar sem lahko narediti, kar sem lahko povedal v treh minutah. Aha, še eno minuto imam, no, še nekaj bi želel izpostaviti in sicer gre za dostop do dokumentov. in uh, gre za uspešnost prvih uh, publikacij o, o praksi. No, o 13 izmed uh, teh proizvodov, ki smo jih dali na trg, sedaj že razpravljajo v javnosti in to verjetno prispeva k spodbujanju zaupanja javnosti. No, eh, kakorkoli naša agencija sicer ima nekaj omitev na področju osebja, smo pa zavezani eh, našim nalogam in jih bomo, še v in jih bomo tudi v prihodnosti dobro izpolnjevali. Hvala lepa. Gospa Šraj Perike, naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. ta tema je izredno pomembna za nizozemsko. Eh, veliko imamo problemov na področju mm, ponarejanja zdravil. Eh, poslušala sem razpravo, ampak eh, vseeno ugotavljam, da je to področje vedno bolj problematično. Imamo bolnike z problemi ščitnice, ki so jemali določena zdravila, sedaj pa so morali zdravila zamenjati in to je povzročilo veliko problemov pri njih. Eh, Nemš, eh, nizozemski raziskovalni inštitut je opozoril na ta problem. Eh, pripravili smo tudi nekaj raziskav o tem. 30 odstotkov bolnikov se je po zamenjavi zdravila počutilo slabše. Ta praksa je družbo in državo stala veliko preveč denarja in to tudi meče slabo luč na industrijo. In uh, imam naslednje vprašanje. Kako lahko preprečimo, da bi se to v prihodnosti ponovilo? Eh, vi ste podali nekaj pozitivnih eh, pripomb, ampak jaz imam prej negativen vtis uh, oziroma pregled na to situacijo. Gospa Grostet. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. No, tukaj pri tej razpravi mislim, da moramo biti zelo pozorne in natančne. Seveda imamo določene laboratorije, kjer je prišlo do zlorab in pa do nelojalnih komercialnih praks. To je jasno, tega nišče ne izpodbija, to je pač dejansko stanje in to lahko obsodimo. Vsekakor moramo to jasno kritizirati in tukaj gre za kaznive dejanja, za prekrške. To je tudi urejeno zakonodajo. Če prihaja do nezakonitih praks, potem mora posredovati sodstvo oziroma tudi sankcionirati takšne prakse, če se to zgodi. Ampak to je eno. Potem kot drugo, gledajte, zaradi tega mislim, da ne smemo v bistvu očrniti celotnega sektora. Ne moramo kritizirati celotnega industrijskega sektora samo zaradi takšnih praks, nekaterih. Vem, kako smo se odzvali pri avtomobilski industriji, pri. Uh, aferi Volkswagen. Ampak gledajte, v redu imamo določene uh, črne račke, ampak to potem še ne pomeni, da je celotna industrija problem in da delujejo vsi v škodo državljanov. Mislim, da ne smemo pasti v to past. Torej, ne smemo kar vsega mešati jabolka in hruške. Ja, v redu, eno so nezakonite prakse in potem pridemo do vprašanja cene, potem koliko časa trajajo patenti in tako dalje. Ampak tudi tukaj imamo predpise in te predpise nadzorujemo in ustrezno uveljavljamo. Ne moramo kar sistematsko vsega in vseh obtoževati, kajti to bi potem tudi ogrozilo inovativnost. Bom končala tako, ampak nekaj bi rada še podarila. Laboratoriji, to so podjetja, ki so um, torej opisana um, v določeno schemo, torej so tukaj zaradi dobička, ampak ravno zaradi dobička potem lahko tudi več vlagajo v raziskave in pa v razvoj novih zdravil. In na takšen način potem tudi lahko pritegnejo nove naložbe in pa kapital in to potrebujejo za nove inovacije. Vem pa, da raziskave, tudi temeljne raziskave, prinašajo določena tveganja, ampak ravno zaradi zaslužko potem lahko delajo naprej in tudi lahko hranijo največje talente, najboljše raziskovalce. Zato torej um, zaupam Evropski agenciji za zdravila, da ohrani takšen nadzor nad farmacijsko industrijo. To ja, to potrebujemo nadzor, ampak ne smemo vsega mešati, kajti to bi lahko zelo škodilo inovativnosti v farmacijski industriji. Hvala. Um, uh, so Sedaj sem zaključil seznam govorcev. Gospod Pedičini, prosim samo minuto in pol, če se le da. Entečer ker odje se reveloče. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skušal bom biti kratek. Zdi se, eh, da smo vsi eh, nekoliko pretreseni, ko je neka farmacevtska družba vključena v takšen škandal. Kaj te farmacevtske družbe bi morali skrbeti za zdravje naših državljanov. Ampak pustimo to. Eh, mislim, da vsi vemo, da ti uh, škandali uh, nikakor uh, niso in ne bodo zadnji škandali, ki so se zgodili na tem področju. Uh, obstaja namreč povezava med zdravjem in pa dobičkom. In seveda bi morali obe področji uh, ločiti, ampak dokler to ne bo mogoče, uh, je potrebno poskrbeti za ustrezen nadzor. Zato imamo vprašanje glede Evropske agencije za zdravila. Eh, govorim o varnosti eh, cepiv eh, za virus papiloma. In govorim tudi o določenih stranskih učinkih, o katerih smo bili obveščeni. Eh, norveški neodvisni inštitut se je obrnil na eh, Evropsko varohinjo človekovih pravic glede tega vprašanja. Eh, namreč izraženi so bili dvomi glede objektivnosti posameznih članov odbora znotraj EME. Pojavili so se tudi dvomi glede tajnosti poročila torej sprašujem vas, kako eh, delujejo ti odbori eh, izvedencev in ko gre za cepiva eh, zoper virus papiloma, ali so države članice posredovale neustrezne podatke o stranskih učinkih. In še zadnje vprašanje. Jasno je, da se borimo uh, za uh, čim večjo uh, cepljenost uh, evropskih otrok, ampak zato uh, je pomembno zagotoviti tudi varnost cepu in ima pri tem igra pomembno vlogo. Kabezon, Floris Jarsna. Še gospa Kabezon. Hvala, predsedujoče. Najprej naj povem, da smo v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi pomankanja inovacij in pa da ne spodbujemo inovacij. No, ampak je treba tudi misliti na bolnike in pa da jih ne ogrožamo. Mislim, da moramo še vedno tudi spodbujati farmacijsko industrijo, ampak moramo vedeti točno, kaj počnemo na ustrezen način, torej tako, da bomo spodbujali inovativnost. Ampak ne želimo, da je zdravje samo posel in nič drugega. Vseeno, Imamo poročilo iz leta 2008 in 2009, takrat je komisija izpostavila, kaj je treba narediti. In omenila je številne ukrepe, naprimer dodatne certifikate in podobno. Ampak nekaj me bolj konkretno zanima, ali boste pripravili pregled uh, te uredbe o zdravilih. Kajti, mislim, da. moramo gotoviti, ali bomo prišli do rešitev, do zdravil za nekatere bolezni ali ne. To moramo vedeti. Potem naprej, na eni strani imamo originalne patente eh, in pa generična zdravila, pa tudi sekundarne patente. Kako je s tem? Tukaj prihaja včasih do konfliktov. Ali je to sedaj strategija za to, da ne bo več zadosti generičnih zdravil? Kaj se tukaj dogaja? Ali kdo to pravčuje? Eh, mislim, da smo imeli preveč takšnih primerov v preteklosti. V redu? Sedaj pa odgovori. Um, največ mislim, da je bilo vprašanje namenjenih imi, ampak kakorkoli že, um, prosim samo dve, tri minute. Hvala, gospod predsedujoče. No, glede pomankanja mislim, da naša vloga tukaj ni ravno zelo velika. Tukaj moramo podpirati vse druge akterje pri tem, da odpravimo to vprašanje, um, torej, da odpravimo pomakljivosti. Potem human papilomavirus. Vem, kakšno je stališče. Vem, da so se pritožili uh, Evropski varuhinji človekovih pravic. Eh, mi smo pregledali naše dokumente in informacije. Gledajte, naši sistemi so predvsej trdni in robustni. Um, vsako leto imamo okoli milijon takšnih prijav. Mislim, da država poroča o tem. Ni premalo poročena in rad bi podaril to, da vsak bolnik lahko neposredno poroča tudi nam. Neposredno. In to je tudi dobra priložnost za vse. Sedaj vidimo, da je vsako leto vedno več takšnega neposrednega poročanja. Vsako leto v bistvu podvojena številka. Potem material Norbik Ukraine. Eh, to mislim, da je bilo na voljo. Vse na voljo. Je pa res, da je prišlo v razpravi do določenih razhajanj. Tukaj, če govorimo, potem se ne strinjamo, um, ampak potem, ko pa pogleda podatke, pa se strinjamo na podlagi jasnih podatkov. To se je zgodilo tudi v odboru za farmakovigilanco. Začeli so poročevati podatke in potem čez nekaj časa so prišli do soglasja. Namreč na začetku so govorili o določenih um, signalih, ampak potem um, niso dosegli vzročne povezave. To je bilo običajno poročene. Glede, če se nekaj zgodilo in potem se je nekaj druga zgodilo, to še ne pomeni nujno vzročne povezave. 80 uh, milijonov žensk uh, smo cepili in torej, kot rečeno, tukaj ni vzročne povezave. To je jasno iz več poročil, da ni te povezave. Kaj tukaj počnemo? Še vedno to spremljamo, še vedno spodbujamo aktivno farmakovigilanco, tako da lahko spodbujemo nekatere ukrepe. To počnemo. Potem naprej upravimo eh, uh, okoli 10 študij na leto s tem v zvezi. Uh, pri HPV sicer vidimo dodatne signale, ampak mislim, da lahko zelo hitro ukrepamo na tem področju. Torej, zavračamo to stališče Nordic Ukraine. To, kot rečeno, je samo um, eno stališče, um, samo Cochrane je to izrazil. No, pravi, da imajo znanstveno mnenje, ampak to je mnenje Cochrane. Uh, ampak drugi znanstveniki so pa to zavrnili, to je samo njihovo mnenje. In uh, kot prvo, zapisniki naših sestankov so vsem na voljo. Samo toliko. Hvala. In Sedaj prosim za odzive še komisijo. Prosim, tri minute. Hvala, predsedujoči. Najprej uh, torej pomakanje teh zdravil. Uh, o tem smo večkrat govorili, tudi z državami, v okviru sodelovanja med EMO in pa Evropsko komisijo ter drugimi pristojnimi organi. Res je. Um, dobavna veriga um, zdravil se spreminja tudi na globalni ravni in to potem vpliva na številne trge in pa na to, kako zdravila prihajajo do bolnikov. In zato smo poskušali pripraviti nove rešitve. Torej, kako rešiti te težave, nekatere države uveljavljajo določene zamisli, potem jih želijo deliti z drugimi. Na vsak način želimo ponestaviti to stolovanje tudi z EMO in pa z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki. Tukaj ne gre toliko za zakonodajo, gre za prakso, prakso distribucije in pa za dostop do zdravil. Gre tudi za GMP in pa za težave s kakovostjo v dobavne verige. Včasih prihaja do napačnih iz eh, proizvodov, naprimer Eh, nekaj na kitajskem proizvedejo in to ni dobro in to potem vpliva tudi na dostop do zdravil, ki je druge, na globalni ravni. Potem No, težko rečem, da bomo prišli do enostavne rešitve, te gotovo ni, ampak mislim, da moramo združiti vse akterje in poiskati um, dobre rešitve. Tudi IT uh, eh, možnosti sedaj imamo, to bo pomagalo pri boljšem spremljanju in lažje in hitre bomo lahko spremljali takšna tveganja in odpravljali pomakljivosti. Tudi v času estonskega predsedovanja bomo še vedno nadaljevali s tem spremljanjem in uh, do konca tega leta bomo torej um, še organizirali določena srečanja s tem v zvezi in bomo še vedno spremljali uh, ta pomankanja zdravil in bomo sledili te novi digitalne poti. Potem še vprašanje glede nadaljnega spremljanja nekaterih primerov. Pri zakonodaji za konkurenco komisija pripravlja redna poročila o takšnih praksah na področju konkurence, ampak ob enem imamo tudi nekatere primere pri konkurenci, kjer smo izdali določene odločbe v treh primerjih četrta zadeva še v teku. Imajo tudi, na primer, sodbo iz septembra lanskega leta. Splošno sodišče je pri prvem primeru potrdilo odločitev komisije in to je pokazalo, torej, da smo poskušali uveljavljati tisto, kar je bilo uh, odkrito v tej študiji. Potem druge zakonodaje še delamo na vsem tem in na teh poročilih, pripravljamo tudi pobude, ampak obenem pa vendarle tudi želimo pripraviti eh, tudi za promet eh, poročilo o pediatričnih eh, zdravilih, torej za otroke in uh, bomo tudi poskušali rešiti težave na tem področju. Hvala. Sir, so this, uh, this, uh... Hvala lepa smo končali s to točko in gremo naprej na točko 13. To je pa javna predstavitev o uh, prednostih delovanja Evropske unije na področju okolja, javnega zdravja in varnosti hrane. Tukaj imamo predstavnike petih agencij, uh, vsi ti so v pristojnosti našega odbora. Kaj je cilj današnjega srečanja? Želimo izpostaviti dodano vrednost Evropske unije in pa institucij EU ter pa agencij EU. Treba je podariti in predstaviti delo, ki ga vsi ti opravljajo v korist naših državljanov. No, ta dodana vrednost je za nas jasna, ampak za evropske državljane pa včasih ne tako zelo. In to je torej odprto vprašanje, zato moramo nekaj narediti na tem področju. Sedaj um, dajem besedo Peter Depuju, zeleni deset, um, Evropski okoljski uh, odbor in e e B. Vse prosim, če um, se držite časa za govor, okoli deset minut. Peter Depu. Hvala, hvala gospod predsedujoči, hvala za vabilo in pa za to možnost, za predstavitev. Na začetku sem želel govoriti o dosežkih Torej, kaj je okoljska politika že dosegla? No, mi smo okoljska nevladna organizacija. Ponovadi, kot taki, izpostavljamo slabosti, torej, kaj moramo še narediti. Ampak sedaj pa mislim, da je vendarle pametno, da tudi pogledamo, kaj smo že dosegli, torej, kaj je bilo pozitivnega v preteklosti. Namenim tri glavne prednostne naloge. Ja, se sem moral znati pri tej tehnologiji. Uh, torej, tri glavna prioritetna področja uh, sedmega okoljskega akcijskega programa. Najprej narava in biotska raznovrstnost. Bom prišel na to nazaj. Predaleč me je zaneslo. Še enkrat predaleč. Torej, v Evropski uniji smo opravili določene ohranitvene ukrepe in zato smo dosegli napredek sedaj ponovno vidimo, da um, so bile nekatere živalske vrste na robu izumrte, pa sedaj niso več zaradi določenih ukrepov. Naprimer, ptice, ki migrirajo, niso več žrtve um, katastrof na jugu Evrope. Evropski instrumenti so bili ključni um, tudi za preživetje nekaterih drugih vrst, kot naprimer uh, risov in prav tako smo poskrbeli za napredek pri katerih drugih um, vrstah in pa habitatov. In tukaj smo dosegli uh, prednosti, ki jih lahko ocenimo na 9 milijard evrov na leto. In to tudi uh, torej prinaša določene dosežke, ki sicer ne bi dosegli brez evropskih politik, politik Evropske unije. Enako vidimo tudi pri eh, krožnem gospodarstvu in pa pri čisti energiji. Imamo na eni strani zavezujoče cilje in okrepe ter pa podporne scheme za obnovljivo energijo in pa bolj učinkovito porabo energije. To je pomenilo, da je sedaj energija tudi ponudnik energetskih storitev, Um, poleg tega pa smo dosegli tudi strože standarde za emisije CO2, predvsem za avtomobile in pa za um, kombije in to je tudi doseglo manjšo porabo goriva ter manj izpustov toplogrednih plinov. Prav tako smo tudi prišli do sprememb pri industrijskih strategijah, e, torej manj dizla. Potem naprej, uprebili smo tudi standarde eko znaka, ter poskrbeli za boljšo reciklažo. Vse to se je doseglo zaradi evropskih politik, tudi pri krožnem gospodarstvu. Potem naprej tudi instrumenti znaka za okolje in pa energetsko značevanje. Zaradi tega smo um, privrčevali 6900 um, PJ-ov in tudi preprečili um, za 319 um, uh, megaton CO2 um, emisij ter prihranili 336 milijonov kubičnih metrov pitne vode ter tudi prihranili 112 milijard evrov zaradi bolj um, varne in varčne porabe energije. Potem naprej zdrav in varnost. Tukaj smo dosegli visoke standarde kakovosti zraka. Sploh v mestih smo to dosegli in to se ne bi zgodilo brez boljših standardov kakovosti. Potem naprej uh, novi progovi iz leta 2013. Um, to se zdaj še nadaljuje, potem naprej tudi um, novi standardi, uh, v katerem se zdaj sicer žal zgodila tudi Nemčija, ampak mislim, da bomo s temi načrti uh, tudi znižali število smrti. Potem kemikalije, uredba REACH. Tukaj smo zmanjšali porabo škodljivih snovi. Uh, in smo šli v smer bolj varnih kemikalij, pripravili smo boljše zakonodajne predloge, potem naprej naslednje področje, eh, plaže in reke so bolj čiste kot prej in smo znižali vsebnost škodljivih snovi v rekah in podobno. Tudi težkih kovin je manj. Kaj smo torej videli pri vsem tem? 28 držav, sedaj nas je še 28. Torej, ko se 28 držav dogovori za skupne cilje, ko se skupaj dogovorimo za porazdelitev bremena in ko to počnemo v skladu z cilji, ter ko to lahko tudi merimo in spremljamo, je to res ogromen napredek um, na koncu tega dela. Torej, sami tega ne bomo dosegli, skupaj pa lahko. Potem naprej, kakšen rezultat vsega tega? Evropska unija je postala de facto um, pripravljalec pravil torej druge države prevzemajo naša pravila. Praktično nobena entiteta nima takšne pomembne vloge. Samo Evropska unija je tako pomemben akter. To tudi potem prinaša določeno inovativnost in tudi prihajamo do določenih prednosti. Potem naprej to tudi določa enake pogoje po Evropski uniji. In naprej na takšen način tudi obravnavamo, obravnavamo čezmejne učinke onesnaženosti in pa drugih pritiskov. Čisto okolje je temeljna pravica in EU to mora zagotoviti za svoje državljane. EU parametri so se skozi pokazali, da je to uh, zelo pomembno področje, torej, kjer javnost uh, po javnomenskih raziskavah uh, pravi, da mora Evropska unija storiti več in ne manj. Potem pa še nekaj tveganj in pa priložnosti to je zgodba o uspehu, ampak vseeno, kot okoljska nevladna organizacija, vendarle um, pravimo, da je treba storiti še več. Nismo še prišli do ciljne črte. Kaj počne Evropska unija? Um, trenutno sicer določamo globalne standarde, ampak problem pa je v tem, da um, stvari ne izvajamo zadosti v praksi, ni pravilno spremljena in to ogroža našo globalno vlogo. Potem naprej imamo tudi druge zakonodajne akte, kot naprimer pošte zakonodaje ali pa um, trgovinski sporozumi. In tukaj vidimo, da so pogosto predpisi bolj ovira kot pa nekaj dobrega. Torej, to je um, ovira, slabost, ki jo treba zmanjšati. To je pogosto obravnavano kot težava. Ampak gledajte, pogosto. Um, Marsikdo ne vidi, da potrebujemo kritične predpise, ker to so instrumenti za reševanje naših izzivov v današnjem času. Potem naprej imamo sicer globalni program um, tudi za preobrazbo, torej 17 um, globalnih ciljev imamo do leta 2030 za boljše alternativne možnosti. Sedaj za konec pa še pogled v prihodnost. Glavno sporočilo. EU okoljska politika je bila zgodba uspehu in EU potrebuje takšne zgodbe uspehu. Več teh zgodb, ne pa manj. Rimska. Um, deklaracija bila sprejeta pred par tedni in to je bil dober signal v pravo smer, torej da voditelji Evropske unije priznavajo to, da potrebujemo čisto okolje. Uh, to je tudi povezano z trajnostno in vzdržno gospodarsko rastjo. Na tem moramo delati kot Evropska unija in to je zelo ključno. Sveda ne moramo biti samo zadovoljni in počivati na lovorikah. Smo marsikaj naredili to že, ampak moramo storiti več, sploh pri podnebnih spremembah. Uh, Naprimer, tukaj treba pospešiti naš prehod na novo gospodarstvo. To moramo narediti v vseh sektorjih, sploh v kmetijstvu, pa tudi pri letalstvu, pri uh, ladijskem sektorju, potem potrebujemo nove standarde CO2, uh, CO2 za tovornjake, ne samo za avtomobile, potem naprej biotska raznovrstnost, onesnaženost vode, tudi tukaj bi lahko storili več. Uh, in pogosto je problem z vodo povezan tudi z kmetovanjem. Torej, moramo tukaj več storiti in naprej moramo tudi um, poskrbeti za boljše uveljavljanje na številnih področjih in tudi zaustriti standarde. Naprimer, sedaj je govora o menih vrednostih um, za um, kadmi v gnojilih. To mora biti omejeno na 20 mg, samo kot na svet. Potem še nekaj. Eh, politična kontinuiteta pri tej temi je zelo bistvena. Problem je, ko ni te kontinuitete. To se je že večkrat zgodilo. Naprimer, eh, okoljsko komisarja Velo um, ste zaslišali tukaj, eh, ste rekli v redu, ste primerni za mesto, pa potrebujete nov mandat um, in tega potem ni dobil. Zato mislim, da sedaj, ko se približujemo parlamentarnim volitvam in pa novi komisiji, moramo govoriti uh, Um, tudi o osmem akcijskem programu za okolje. Na takšen način lahko dosežemo kontinuiteto za to temo. Torej, to je vse za enkrat z moje strani. Hvala lepa. Thank you, thank you, Peter, for your presentation and for a bit of optimism. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za ta optimizem na koncu. Naslednji govorec je Todd Stern. To je sicer nekdani odposlanec uh, eh, iz ZDA za podnebne spremembe, bil je tudi glavni podnebni pogajalec predsednika Obame. Torej nam lahko pove, da je to zelo spavzak teren, uh, torej to pogajanje na področju podnebnih sprememb. Hvala, deluje mikrofon v redu. Hvala lepa in hvala lepa odboru za to vabilo. Že v preteklosti sem bil v parlamentu, večkrat sem se tudi srečal s poslanci, ampak tokrat sem prvič tukaj javno in veliko čast mi, da sem lahko tukaj. Govorim bom o vlogi EU pri mednarodnih podnebnih pogajanjih. Torej, najkar tako povem, da je bila EU najpomembnejši zaveznik ZDA v sedmih letih um, teh pogajanj. Vsega skupaj sem bil poslan deset let. Sam sem se srečal z evropskimi partnerji, veliko krat med letom 2009 in 2016. No, smo se veliko pogovarjali, nismo se strinjali vsem, ampak v glavnih stvarih pa ja. In torej, predvsem smo vsi rekli, da se moramo lotiti problema podnebnih sprememb. Potrebujemo ambiciozen mednarodni sporazum. To je nujen predpogoj za uspešen boj proti podnebnim spremembam. Se pa nismo strinjali o porazdelitvah bremena in kako bi lahko dosegli skupne standarde pri tem. Torej, kaj želim podariti? Eh, Pariški sporazum je bil možen samo zaradi vloge Evropske unije. Evropska unija je ključna za ta napredek, ki smo ga dosegli pri pogajanjih. Po korakih, včasih smo, ne vem, storili nekaj korakov naprej, potem par nazaj, ampak smo pa šli naprej s časoma. Kot prvo, EU je bila vse skozi zelo ustrajna in odločna. Naša politična situacija v ZDA uh, je bila vedno bolj uh, polna sprememb, uh, torej vedno več sprememb v ZDA kot v Evropi. To ne velja samo za zadnje mesece, ampak tudi nasplošno. Torej, mislim, da moramo pogledati celoten ameriški kontekst, ne samo um, Washington. Mislim, da javnost spreminja svoj pristop in sem še vedno prepričan, da bomo šli v pravo smer s časoma. Ampak še vedno zanesljivost evropske zaveze je zelo bistvena. Evropska unija je vedno zelo odločna in trdna, eh, to je bilo zelo koristno v zadnjih letih. Vedno smo lahko vsi računali na to, torej, da lahko računamo Evropsko unijo, kajti EU je zelo zavezana te skupni misiji. Torej, um, da um, preprečimo podnebne spremembe in da se pri tem navezuje tudi na delo po letu 1990. Potem naprej. Uh, EU je bila vedno za zavezujoče cilje. Predvsem je EU dejala, da bo pripravila konkretne ukrepe doma in vse skozi je EU ustala na tem, da potrebujemo ambicioznost pri pogajanjih. Torej, da potrebujemo um, zelo visoke začetne cilje, dogoročne cilje in tudi petletne cikle, ko bi vse to nadzorovali in spremljali, torej, kakšen je bil skupen napredek in kakšni so bili posamični cilje in dosežki. Leta 2011 um, smo imeli Eh, podnebne pogajanja v Durbanu. Takrat je EU tudi igrala pomembno vlogo. Takrat in poznaje je EU zgradila koalicijo držav, ki je zahtevala ukrepanje. In potem smo prišli do končnega sporazuma um, za obdobje po letu 2020. Leta 2011 smo to imenovali operativni sporazum, ki bi veljal za vse države, ki so se pogajale potem um, že prej tudi Eh, leta 2009 eh, in 2010 v Kimehavnu in Kakunu. Ampak to je zajemalo samo obdobje do leta 2020. To je bil pomemben začetek, izhodična točka, ampak to ni bilo dovolj. Potem v Durbanu je EU tudi sprejela skupne cilje za večjo ambicioznost torej tudi uh, latinsko-ameriške države, te pa otoške države, te pa manj napredne države so vključili v to področje. Ta koalicija je potem bila gonilna sila v ključnih razpravah v Durbanu glede mandata za pogajanje o novem mandatu, to je bil potem um, Durbanska platforma. In potem smo to koalicijo še razširili tudi na ZDA in pa druge in ta koalicija je igrala ključno vlogo pri doseganju um, močnega pariškega sporozuma. No, sam sem prvič govoril o tej ambiciozni koaliciji eh, v ZDA, ampak EU e je bila tukaj prisotna že leta 2011. Ne bi bilo koalicije za razširitev po 2015, če EU ne bi tega storila že leta 2011. EU je bila tudi eh, močan akter pri doseganju močnih pravil, ki so bila potem podlaga za pariški sporazum. Predvsem smo pariški sporozum zasnovali tako, da um, smo upoštevali prave strukture iz preteklosti. No, ampak struktura ne more iti samo od uh, spode na vzgor, vedno potrebujemo tudi jasne standarde in na vsak način mora biti doseganje ciljev pregledno. Vsi ti prispevki so bili zelo pomembni in to je bilo možno zaradi um, zavezništva EU in pa drugih držav. Uh, več posamečnih držav, um, uh, smo videli kot pomembne akterje in države, torej kot Francija, skandinavske države, Španija, Italija, Polska, um, UK in drugi so vsi zelo pomembno prispevali pri tem delu. Ampak EU je pa delovala na drugačen način EU je govorila kot uh, močan enotni akter, kot koalicija uh, narodov in nobena posameča država tega ne bi mogla storiti na enak način lahko si samo predstavljam, eh, kako težko je bilo to vse usklajevati, kaj imate različne države tukaj v Evropski uniji. Pogosto imam nočne more in um, pogosto se potem zahvalim svoji srečni zvezdi, da imamo v ZDA sicer svoje izzive, ampak nima pa takšnega izziva usklajevanja kot v Evropski uniji. Ampak kot rečeno, vi ste govorili kot um, enotni akter za skupino držav. To je bilo res odlično. Potem pa še nekaj za konec. Pariški sporozum, um, to ni končna točka, sedaj potrebujemo dodatne ukrepe v naslednjih letih, tako da bomo še ustrezno to uveljavili. To pomeni, naprimer, bolj konkretne smernice za nekatere področja, kot naprimer večja preglednost um, in to naj bi zaključili leta 2018. Potem naprej, tukaj gre tudi za ponastavitveni dialog in to potem uh, nekakšen prvi globalni pregled delovanja. Um, torej, izvajanja teh pariških ciljev. Tudi to ne bi opravili leta 2018. In potem še prvi od um, petletnih ciklov, tukaj bi lahko pregledali um, posamečne cilje za države do leta 2020. Zelo pomembno je, da ohranimo pravo ravnoteže, ki je bilo doseženo pri pariškem sporozumu. Nekateri niso bili nikoli nadušeni nad tem um, ravnotežem in bi radi to spremenili, ampak Evropska unija je še vedno stebr globalnega sodelovanja in boste imeli ključno vlogo pri ohranjanju tega globalnega ravnotežja. Kot rečeno, pariški sporozum je bil možen samo zato, ker so vse države dosegle pravo ravnotežje in pošten kompromis. Sedaj ni manevrska prostora za korake nazaj, kajti v Parizu smo res ogromno dosegli. To je vse z moje strani. No, Moram reči, da nisem eh, porabil vsega časa, sem kar presenečen, ampak bo pa več časa za vprašanja. Hvala. Because, because <laughs> um. Vi ste pogajalci. Sedaj pa prehajamo uh, k drugi temi, to je javno zdravje in uh, naslednja je na vrsti Nina Renšo. Eh, generalna sekretarka eh, zavezništva za Evropsk, Evropskega zavezništva za javno zdravje. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa, da lahko spregovorim o tej pomembni temi. V imenu organizacije oziroma Evropskega zavezništva za javno zdravje bom nadaljevala v pozitivnem duhu, s katerim smo tudi začeli to današnjo predstavitev. Eh, javno zdravje eh, je precej nova tema, 25 eh, let se ukvarjamo z tem, ampak pravzaprav smo imeli programe za boj proti AIDS-u ali pa raku že v 80-ih letih. Torej Evropska unija se odziva na zdravstvene grožnje in sodeluje na področju zdravstvenih raziskav. In, uh, ta dnevni red je potrebno še ukrepiti. Zdravje je eh, ena izmed največjih zgodb po uspehu v Evropski uniji in na notranjem trgu. Mislim, da je lahko Evropska unija na to ponosna in da si lahko prizadeva za dodatne uspehe na tem področju. Ampak. Eh, naj začnem eh, za kratko predstavitvijo. Organizacija zdravstvenih storitev je v pristojnosti držav članic nihče ne zahteva evropskih zdravstvenih storitev, nihče ne zahteva evropske zdravstvene politike. To je potrebno kar takoj povdariti. Kljub temu pa si je potrebno zastaviti vprašanje, kje so pristojnosti Evropske unije. Evropska unija mora prispevati eh, k operativnosti eh, in pa k kontinuiteti zdravstvenih storitev v Evropi. Naj razložim, kako in zakaj. Evropska integracija je veliko dosegla na področju zagotavljanja zdravstvenih storitev in zagotavlja tudi dodatna sredstva. Poleg tega zagotavlja prosti pretok eh, zdravstvenih izvedencev, eh, brezplačne storitve in tako naprej. Eh, potem je tukaj tudi možnost zagotavljanja zdravstvenih storitev izven domovine. Eh, kot recimo eh, zagotavljanje eh, transfuzije krvi, notranji trg, ki omogoča prosti pretok proizvodov in pa storitev, omogoča tudi pretok škodljivih snovi, kot sta recimo tobak ali pa alkohol. Potem gre tudi za prenos bakterij, bakterij recimo, ki so odporne na antibiotike. Poleg tega se preko meja širijo tudi bolezni. Eh, zagotoviti je potrebno zaščito pred zdravstvenimi grožnjami. Evropska unija ima eh, dolgo zgodovino odzivanja na zdravstvene grožnje, eh, ko gre recimo za kancerogene snovi, za onesnaženost zraka, za onesnaževanje zaradi cestnega prometa in tako naprej. Zakonodaja in pogodbe eh, pa eh, se ne odzivajo eh, pravočasno na realno situacijo. Cilje uresničujemo zgolj počasi. Naj naštejem nekaj primerov, ker je, bila, ker je bil ta parlament izjemno pomemben, ko je šlo recimo za nadzor nad tobakom. Evropska politika je omogočila državam članicam, da so šle še precej več v boju proti tobačnemu lobiju, kot bi to sicer storile same. Pred dvema desetletjema je eh, bila polovica moških kadilcev, danes jih je le 30 odstotkov. Eh, države, ki imajo najbolj ambiciozen sistem nadzora, so pokazale tudi največjo znižanje eh, stopnje kadilcev. Na ta način rešujemo življenje in zmanjšujemo breme na naše, za, naše, za naš zdravstveni sistem. Torej število kadilcev se zmanjšuje, ampak kajenje še zmeraj ubije 700 tisoč eh, kadilcev na leto. Eh, vsak drugi kadilec umre eh, prej, kot bi sicer. Evropska unija ima pomembno vlogo tudi na mednarodni ravni, ko gre za onver, okvirno konvencijo o tobaku. To, so, to je sedaj podpisalo že 130 držav po svetu. Leta 2001 je Evropska unija tudi sprejela cilj, eh, da bi eh, zmanjšala število smrtnih žrtev na cestah za 50 eh, odstotkov in ta cilj je skoraj da dosegla in sicer zaradi evropskih standardov, ki zagotavljajo varnejše ceste, zaradi ulagan v infrastrukturo in pa zaradi izvajanja zakonov na nacionalni ravni, kar zadeva omejitve hitrosti, uporabo varnostnega pasu in tako naprej torej, eh, to spodbuja tudi konkurenčni boj med posameznimi državami članicami. Gre za neke vrste zakon med nacionalno in pa evropsko politiko, eh, ki veliko prispeva k razvoju. Potem eh, bi rada izpostavila mm, politiko na področju zagotavljanja kakovosti zraka. Za 60 odstotkov se je zmanjšal negativni vpliv industrije na eh, onesnaženost zraka. To je odličen rezultat, vendar pa eh, Dieselgate zahteva ustrezno spremljanje in ustrezno izvajanje evropskih. E, ustrezno izvajanje evropske zakonodaje, vendar pa bo veliko potrebno še e, storiti. 400 tisoč eh, preuranjenih smrti je v Evropski uniji zaradi onesnaženega eh, zraka, to pa je tudi velik strošek za evropsko gospodarstvo. Iz tega razloga je zelo je nepredstavljivo uh, imeti notranji trg, ki ne bi upošteval uh, zdravja uh, evropskih državljanov. Zdravo prebivalstvo je predpogoj za uh, zdravo gospodarstvo. Uh, politike, ki izboljšujejo uh, pričakovano življensko dobo, uh, veliko prispevajo k razvoju in sicer spodbudijo bruto družbeni proizvod kar za 4 odstotke. Eh, TTIP je bil povezan z velikimi obljubami, namreč, da se bo bruto družbeni proizvod povečal za 0,9 odstotka. Torej, če pogledamo samo to primerjavo, vidimo, kako zelo pomembno je zdravstveno področje. Veliko pa je še zmeraj razlik med državami članicami Evropske unije in s tem se bo potrebno ukvarjati. Razlika eh, med Litvo in pa Italijo v pričakovanju življenjske dobi moških je kar 12 let. In eh, poleg eh, tega morda živimo dlje, ampak eh, nismo eh, bolj zdravi. Veliko je kroničnih bolezni. Lizbonska eh, strategija. Eh, zahteva eh, do leta 2020 eh, uresničevanje različnih strategij, kot recimo boj proti diabetesu, kroničnemu diabetesu ali pa proti drugim kroničnim boleznim, ki, veliko, ki zahtevajo veliko javnih sredstev. Rada bi spostavila tudi zdravje in enakopravnost. Več kot 20 eh, eh, let razlike je med eh, najboljšimi in najslabšimi regijami v Evropi, ko zagre za pričakovano življensko dobo. In pričakovana življenska doba bo deset let nižja, če upoštevamo tudi begunce. Eh, brezdomci eh, umrejo eh, najprej ženske že pri 44 letih, predvsem zaradi težav z dostopom do zdravstvenih storitev. Raziskave na področju zdravstva Eh, ne moremo izračunati prednosti, ki jih prenaš, prinaša mednarodno sodelovanje na tem področju. Pa naj gre tukaj za uporabo različnih tehnik, za prispevek k nacionalnemu proračunu, za izobraževanje in za zaposlovanje. Doslej eh, nismo eh, dovolj uporabili previdnostnega načela eh, v raziskavah v Evropski uniji. Brexit eh, predstavlja naravn eksperiment, eh, ki bo pokazal, koliko pravzaprav pomeni evropsko sodelovanje. Beg možganov se je že pričel predvsem na akademskem področju, ampak vsi bomo uh, precej izgubili, če bomo izključili uh, strokovno znanje Združenega kraljestva. Vlada Združenega kraljestva mora poskrbeti tudi za to, eh, da eh, državljani in eh, bolniki v Združenem kraljestvu ne bodo v zapostavljenem položaju. Vemo, katere storitve se kje opravljajo bolje. Ehm, Združeno kraljestvo uh, pogosto nima dobrih rezultatov, ko gre za uh, pričakovano življenjsko dobo. In še nekaj uh, končnih pripomp. Eurobarometer je pokazal, da dve tretjini evropskih državljanov želita, da bi Evropska unija storila več na področju zdravstvenih storitev. Uh, Eurobarometer je izvedel razkiskavo eh, na 30 tisoč eh, posameznikih. Torej mislim, da bi eh, lahko na ta način pokazali, kaj Evropska unija stori za posameznika in za njegovo družino. Evropske politike in programi so rešili številna življenja ne bomo, eh, nikoli ne bomo vedeli, koliko eh, škandalov smo preprečili, koliko nesreč, koliko kadilcev je prenehalo kaditi, koliko epidemije je bilo preprečenih eh, in tako naprej. Na sto tisoče primerov bi najbrž lahko našteli, vendar moramo še naprej graditi na vseh uspehih, ki smo jih dosegli. Poleg tega pa se moramo soočiti tudi z našimi porazi, ko gre za kronične bolezni, ko gre za tuberkulozo ko gre za eh, zdravila, ki si jih številni ne morejo privoščiti, ali pa ko gre za debelost. Eh, ne zdrav način prehranjevanja je eden izmed temeljnih dejavnikov tveganja v Evropi. Eh, ogledati si moramo eh, tudi druge grožnje, kot recimo odpornost bakterij na antibiotike. Sodelovati moramo, da zaščitimo naše zdravje kajti alternativa je nepredstavljiva. Deset milijonov eh, mrtvih zaradi infekcij, ki jih ne bomo mogli zdraviti za antibiotiki, če ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov. Nobena država ne bo eh, imuna na to situacijo. Eh, tiste države, ki menijo, da je visoko kakovostna zdravstvena oskrba nekaj samoumevnega, bodo izgubile največ. sladkorni bolezni in pa eh, prekomerni teži se lahko eh, izognemo. Eh, natančno vemo, kaj storiti. Do leta 2030 lahko dosežemo cilje. G20 in pa Nemško, nemška vlada nameravajo razpravljati o odpornosti na antibiotike. Hvala lepa za vse, kar počnete oziroma kar ste že storili za to, da bi zaščitili naše zdravje. Prosim, da z eh, temi dejavnosti tudi nadaljujete in da okrepite eh, pomembno delo Evropske unije na tem področju v prihodnosti. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu Eme, direktor gospod Rasi. Pet minut dobi vsaka agencija. Hvala lepa gospod predsedujoči. Ja, uh, v veliko čast mi je, da sem prvi predstavnik agencije, ki bo danes podal svojo predstavitev. Seveda se bom osredotočil na uh, Evropsko agencijo za zdravila. Mislim, da EMA predstavlja zelo dober eh, primer. Uh, prednosti, ki jih prinaša notranji trg, kajti na ta način lahko eh, res eh, zagotovimo eh, enotna kakovostna zdravila in to seveda koristi tako bolnikom, kakor tudi podjetjem, pa tudi akademikom. Dodana vrednost je, da imamo enoten način uporabe, enotno ocenjevanje in enotno trženje. Na ta način se lahko izognemo multi Eh, podvojevanju oziroma eh, ponavljanju istega postopka 27 eh, krat. To je po mojem pomnenju največja uh, dodana vrednost. Imamo enotne standardne, enotna pravila in uh, koristimo uh, celotno mrežo in uh, zaradi tega je eh, mnenje Eme, eh, ki ga leta poda komisiji, eh, takoj sprejeto v celotni Evropski uniji. Uporabljamo 4000 certificiranih izvedencev, to pomeni, da imamo seznam izvedencev, ki smo jih že preverili, in ki jih lahko uh, pokličemo, da podajo svoje mnenje in da uh, podprejo kakšno odločitev. Mislim, da je to edinstveno okolje Evropa. Ima uh, velik potencial. lahko zagotavlja ustrezno zdravstveno znanje in mislim, da moramo biti na to zelo, zelo ponosni. Eh, druga prednost je, da eh, ta eh, robusten sistem zagotavlja tudi stalen nadzor nad varnostjo zdravil tudi potem ko eh, so eh, ta že eh, dobila odobritev za prodajo na trgu. In to je seveda zelo pomembno za pacijente. Na ta način lahko podpiramo tudi inovacije, usmerjamo naše postopke in skušamo zagotoviti učinkovitejši in boljši pristop k Eh, razvoju eh, konkretnih in tehtnejših argumentov. Eh, seveda smo ponosni tudi na vodilno vlogo Evropske unije pri vključevanju bolnikov v sprejemanje odločitev. Presoja tveganja in vpliva je ključnega pomembna za bolnike. No, in da pridem k zaključku, da bi dosegli te cilje, se upiramo predvsem na preglednost. Preglednost eh, je eh, najmočnejše urodje za zagotavljanje verodostojnosti, za vzpostavljanje zaupanja in eh, za nadaljevanje uspešnega dela na področju znanstvenih inovacij. Druga točka oziroma drugi steber so varna zdravila, eh, farmakovigilanca, o tem eh, sem že govoril. Naj na kratko povzamem. Imamo tri eh, vire informacij, eh, pacijente, zdravstvene delavce in pa podjetja. Poleg tega eh, pa eh, lahko zahtevamo tudi pripravo študije v primeru dvomov, torej imamo enega izmed najboljših sistemov na svetu in potem za določenimi pobudami eh, skušamo eh, tudi odgovoriti na neodgovorjena pričakovanja eh, evropskih eh, pacijentov. Tukaj eh, imamo scheme, kot je naprimer Prime. Na ta način eh, podpiramo inovacije, ki eh, bi lahko učinkovito odgovorile na potrebe naših eh, pacijentov. Najlepša hvala za vašo predstavitev ne znamo si predstavljati, eh, da bi morali upravljati svoje delo eh, brez eh, podpore naših agencij. Sedaj pa dajem besedo Andreja Mun v imenu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor nad boleznimi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Maja 2005 je ta center pričel delovati na švedskem in prvič je Evropska unija vzpostavila agencijo, ki Eh, posod v Evropski uniji nadzoruje zdravstvene grožnje. Eh, misija ECDC eh, e je, da poroča o nastajajočih in pa prihodnih grožnjah, ki jih predstavljajo bolezni. Tukaj gre torej za opozorilo vsem, ki živijo v Evropski uniji. Povod je bil izbruh epidemije SARS-a, ki eh, se je hitro razširil po celem svetu eh, in se je pojavil tudi v Evropi. Takrat je postalo jasno, da potrebujemo usklajen odgovor eh, na podobne izbruhe v Evropski uniji. Živimo v globaliziranem svetu in bolezni ne poznajo meja če eh, želimo odgovoriti eh, na zdravstvene izzive, potem moramo tesno sodelovati z eh, nacionalnimi eh, in pa mednarodnimi organi eh, na tem področju. Eh, kako zagotavljamo dodano vrednost? Naša agencija zbira podatke iz eh, vseh evropskih držav. Eh, na ta način eh, vzpostavljamo evropski nadzorni sistem, eh, ki nam zagotavlja ugotavljanje vzorcev v državah članicah in pa pregled na celotno Evropsko unijo. Tega ne bi mogli storiti na nacionalni ravni. Prej smo imeli več eh, nadzornih omrežij, v eh, katera so države članice vnašale podatke. Sedaj ECDC eh, predstavlja ehm, pristop vse na enem mestu in na evropski ravni. Vsak dan ob pol dvanajstih imamo okroglo mizo pri kateri razpravljamo o trenutnih grožnjah in o novih signalih, ki se pojavljajo v Evropi in druge po svetu. Glede na uh, opozorila, uh, ki jih podajajo te epidemiološke tajne službe in glede uh, na prispevek držav članic v sistem uh, zgodnega opozarjanja, pripravimo oceno in pa tudi hitro oceno tveganja, če je to potrebno. To zagotavlja. Uh, smernice eh, za države članice, eh, tudi kar eh, zadeva izvedbo potrebnih dejavnosti. Poleg tega sodelujemo pri izobraževanju v državah članicah in pa preverjamo načrte držav članic. Med izbruhom virusa ebole je ECDC e aktivno sodeloval pri raziskovalnem delu, sodelovali smo z državami članicami in pa mednarodnimi deležniki, kot recimo za Svetovno zdravstveno organizacijo. In pred nedavnim eh, med izbruhom eh, rumene mrznice v Angoliji je ECDC eh, e nadzoroval ekipo na terenu v okviru novo vzpostavljenega Evropskega medicinskega foruma. Vsa dognanja temelijo na znanstvenih dognanjih, ne gre za politične ali pa trgovinske interese. Evropska raznolikost eh, seveda vodi eh, tudi v različne ocene tveganja, tako eh, v javnosti kot med izvedenci. Zaradi tega moramo povezati zdravstvene izvedence, civilno družbo in različne vladne organe in poskrbeti za enotno mnenje. Zagotoviti moramo, za ustrezno eh, poročanje o morebitnih tveganjih v Evropski uniji. Poleg tega bomo morali poskrbeti tudi za ustrezen nadzor. Tesno sodelujemo tudi z drugimi evropskimi agencijami, kot z eh, EFSO, eh, IEA in EMCDC. In danes kolegi iz vseh teh agencij predstavljajo drugo poročilo o odpornosti eh, zdravil na eh, mikrobe, ki bo predstavljeno eh, kasneje letos. Poleg tega predstavljamo znanstvena stališča o tveganjih, ki so povezana z obstoječimi in pa razvijajočimi se epidemijami. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na zadnji sklop, mm, to je varnost živil in začeli bomo z Monik Gojens iz Belk Europe. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. You have 10 minutes. yes, yes, thank you. Deset minut imate. Hvala. Hvala lepa za to povabilo. Dobro je, da pozivata agencije k temu, naj izboljše okvire za evropske državljane. No, predvsem pa je pomembno to, da pri tem uberemo pozitivnen pristop. Veliko, kar je bilo rečenega o varni prehrani, je že bilo povedanega, zato bom se osredotočila na mojo predstavitev. Kaj se tiče splošnih pripomb? Želela bi povdariti, da se veliko ukvarjam s tržno politiko in eh, se srečujem z deležniki v drugih državah in vedno pravim, da sem tako vesela, da sem evropska potrošnica, kajti mislim, da imajo evropski potrošniki najboljše varnostno omrežje na svetu, ne glede na to, ali gre za farmacijske izdelke, gre za hrano ali gre za um, druge izdelke. Skratka, smo najvarnejše mesto na svetu. Eh, vseeno pa obstaja pomankanje zavedanja v javnem mnenju, da je ta varnostna mreža, da je ta varnostna mreža plod dela Evropske unije in da smo to dodelali za to pravzaprav bi morali pozvati institucije, agencije, pa tudi nas, torej nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, naj uberejo drugačen narativ. Treba je stopiti iz evropskega mehurčka in poskrbeti za osveščenost javnosti o tem, da imamo to varnostno mrežo ravno zaradi Evropske unije. Kar se tiče dosežkov, tukaj bi želela povedati naslednje, to velja za varnost prehrane, pa tudi za druga področja. Imamo zelo močna splošna načela, ki stojijo za našo zakonodajo, recimo previdnostno načelo, če so prizorne kakšne negotovosti ali pa načelo od vilice oziroma od kmetije do vilice, ko gre za verigo dobave prehrane. To so trajnostna načela, zaradi katerih so naši sistemi tako dobri. Imamo močen zakonodajni okvir, tudi to je že bilo rečeno. Prav tako pa je v našem sistemu pomembna dodana vrednost sodelovanja v nacionalnimi telesi. Gre za um, izmenjavo informacij, izmenjavo najboljših prak in izmenjavo sistemov opozarjanja. Recimo uh, sistem za opozarjanja, ko gre za hrano in krmo in tako naprej. Zaradi tega naš uh, sistem veliko boljši za potrošnika kot kat, katerikoli drugi. In imamo tudi skupne raziskave. Ta, eh, to združevanje znanstvenih raziskav in dela je res nekaj, kar prinaša inovacije in kar prinaša nove dokaze na trg, ter na ta način so ti tudi laže dostopni za potrošnike. Tukaj si imam težave za tehnologijo, se pravi čujem. Okolje samo nekaj. Peter je podaril okoljske prednosti evropskih politik, ampak imamo tudi potrošniški vidik vsega skupaj. Če imate več energetske učinkovitosti, je to dobro ne samo za okolje, ampak je to dobro tudi za potrošnika. Kaj ti potem je ceneje Eh, potem je vse skupaj ceneje, to je tudi boljše za zdravje potrošnika. Bolje, če imate recimo energetsko očekoviti avtomobil. Eh, čistejši avtomobil ni samo dober za okolje, za zrak, ampak tudi za vas je to korisno, če vozite čist najpogostejši avto, ste manj izpostavljeni onesnaženosti. Torej, vozniki so tisti, ki so največje žrtve eh, onesnaženosti zraka, če vozite nečiste avtomobile. Pa še nekaj ni dovolj znano. Eh, Rič, torej uredba o kemikalijah. Eh, Evropska unija je edina, kjer imajo potrošniki pravico do tega, da poznajo kemijsko sestavo izdelkov. To ne obstaja nikjer drugje. javno zdravje. Gospod Raz je že veliko govoril o tem, jaz bi želela podariti naslednje. Mi posta, mi jemljemo za samo po sebi umevno, da imamo pravico do čezmejne zdravstvene oskrbe, če potujemo po drugih državah. Ampak to spet druge ne obstaja. Tukaj smo torej spet najvarnejši, tudi ko potujemo. In pa še varnost prehrane, eh, tudi to je že bilo omenjeno. Imamo zelo učinkovit sistem opozarjanja, če se kaj zgodi v prehranski verigi. Potem imamo tudi eh, dobro strokovno sodelovanje med nacionalnimi strokovnjaki. In eh, tudi to je pomembno, ko gre za oceno tvega. Nimamo boljši nadzor nad kakovostjo hrane zaradi veterinarskih in inšpekcij, urada veterinarskih inšpekcij. No in prav za področje prehrane velja naslednje. Ker je Evropska unija tako veliko telo različnih jurisdikcij, eh, ima veliko težo v mednarodnih forumih, kot je recimo kodeks alimentaris, eh, večjo vlogo imamo, kot bi jo imele posamezne države članice. Ker smo združeni, imamo več pogalske moči v teh medna, mednarodnih standard uh, forumih. To je uh, pomembno tako za področje prehrane, kako tudi za druga področja. Potem pristop od vilice. Od uh, kmetije do vilice, to je zelo trajnostno načelo, ki preprečuje razmaževanje bakterij, uh, ki preprečuje mm, bolezni, ki jih povzroča prehrana in na ta način se tudi lažje izognemo škandalom. In pa še zadnja pripomba, še vedno nas čaka veliko izzivov. Prvi je ta, da imamo trenutno globalni trg, vedno več je globalnih trgov in vedno več je pritiskov na Evropsko unijo, da naj eh, sprosti, odpre svojo zakonodajo, zato da bi odstranili tako imenovane ovire za trgovino. In tukaj res obstaja tveganje, eh, da ogrozimo varovalke, ki jih imamo tudi v našem prehrambenem sistemu, eh, zaradi multinacional, zaradi mednarodne trgovine, tukaj pomislimo recimo na TTIP, eh, to je res eh, nekaj, kjer mora Evropska unija ustrajati pri svojih zahtevah. Vse smo za odprte trge, za globalizacijo, ampak ne, da bi na račun tega nižali naše standarde, še spoh pa ne standarde na področju prehrane. To ne more biti predmet pogajanj. In pa še uh, gre za uh, pritiske zmanjšanja stroškov za industrijo. To eh, se vedno znova ponavlja, ampak to je kratkoročno. Vedno znova smo videli, da je zakonodaja sprožila številne inovacije in da je zakonodaja pogosto tudi preprečila škandale. Tako da dolgoročno gledano je boljši sistem, v katerih ne prihaja do moten. Takšen model je bolj gospodarsko vzdržen kot pa dereguliran model, kjer morate poseči v sistem, če pride do škandala. Če imate neregulirano področje in tam pride do škandala, so veliko stroški, veliko, so stroški seveda veliko večji in za nje morajo plačati davkoplačevalci, ne pa industrija, ki ustvarja tveganja. To so vse moje pripombe in seveda sem pripravljena odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa. In kdo bi lahko bolje nadaljeval to temo kot Hubert Deluker iz EFSE, eh, Evropske uh, agencije za varno prehrano? Hvala lepa. Pet točk v petih minutah. Najprej se opravičujem v imenu dr. Urla, ki je na japonskem. Eh, ampak, eh, če so moje informacije pravilno, vas bo obiskal naslednji teden, tako da boste lahko takrat razpravljali tudi z njim. Eh, zakaj? Gre za dve vodilni sestrski organizaciji, s tem želim samo ponazoriti, kako poglobljeno je to sodelovanje, ki ga je omenila tudi gospa Gojens. Naj vas spomnim na obseg delovanja EFSE. E. Mi smo bili predvideni kot organizacija po krizi onesnaženja prehranske verige, torej po škandalu BSE, eh, eh, po dioksinih. No, potem pa smo ugotovili, da bomo prej regulativna agencija, to sedaj predstavlja 80 odstotkov našega dela. No, eh, v luči dosedanjih predstavitev bi želel podariti, da ima EFSA tudi na področju zdravja živali in pa rastlin In to ima opraviti z grožnjami v zvezi z uvozi, ki bi lahko škodili našemu okolju in ki bi lahko ogrozili našo kmetijsko proizvodnjo. Tega ne smemo izpustiti izpred oči. Tri točke bi želel uh, izpostaviti. No, verjetno bom ponavljal določene izjave mojih kolegov. Najprej, uh, strokovn, strokovnost. Uh, imamo strokovnjake, ki za nas delajo prostovoljno, brez njih ne bi mogli doseči tega, kar smo dosegli. Eh, gre recimo za eh, trenutno obravnavamo vprašanje aditivov k prehrani. Tukaj smo opravili ogromno delo. Šlo je za eh, na stotine, na tisoči, na tisoče zdravstvenih trditev, dokler nismo potem oblikovali nekih skupnih standardov. No, seveda ne smemo te strokovnosti jemati za samo po sebi umevne. Ne? V to je treba investirati tudi določene vire. Proaktivno je treba investirati v to področje. Včasih nam naše finance tega ne dovoljujejo. Ampak brez teh strokovnjakov ne bomo mogli napredovati. Potem druga točka. Sodelovanje z državami članicami. Namenoma. Sodelujemo z organizacijami v državah članica, zato da lahko poskrbimo za nadzor, za spremljanje. Eh, na 10 do 15 milijonov vzorcev eh, ostankov pesticidov zbiramo na leto, jih analiziramo. In rezultat tega je, da Evropska unija ponuja največ podatkov glede kemične onesnaženosti na svetu. Eh, tudi Svetovna zdravstvena organizacija upošteva naše podatke. No, pri tem pa gre predvsem za to, da sodelujemo za specializiranimi nacionalnimi organizacijami. Prejšnji teden sem bil na nizozemskem, tam razvijajo programsko opremo, ki bo koristna za celotno Evropo in sicer gre za mešanice kemikalij. Ampak tukaj je spet vprašanje financiranja izjiv mi veselo financiramo nekakšne zelo ambiciozne, uh, visoke projekte, ampak to ni uh, neka posebna noviteta, gre prej za vzdrževanje sistemov. Tudi zato je treba poskrbeti, če želimo ostati vodilni na tem področju tudi v prihodnosti. Potem tretji element, sodelovanje z drugimi agencijami. EMA, eh, e ECDC, eh, sodelovanje med njima je že bilo omenjeno, potem vredno eh, bo kolegica omenila sodelovanje z EHO na področju endokrinih motilcev. No, ampak gre za več, imamo tako imenovano omrežje EU-ANSE ki ponuja uh, um, 32 agencijam znanstvene nasvete, uh, ko gre za različne negotovosti, no tukaj obstaja nekaj negotovosti, uh, dobro bi bilo, da bi agencije lahko um, bolje sodelovale med seboj in s tem uh, odpravljale različne uh, negotovosti. S tem bomo lažje uh, sodelovali tudi za skupnimi raziskovalnimi centri. Uh, potem lahko sodelujemo tudi v okviru OECD-a, ko gre recimo za vprašanje odpravljanja testiranja na živalih in tako naprej. Torej tudi v primeru EFSE velja, da lahko za nižje stroške ponudimo boljšo zaščito potrošnikov kot eh, bi to bilo možno v kakšnem razpršenem sistemu. No, ampak ob tem pa opozarjam na to, da bomo morali razmišljati tudi o sistemu ehm, trajnostnega financiranja eh, tega našega sistema. Hvala lepa sedaj pa gospod Gerard eh, Dansen, ki je direktor agencije, Ruske agencije za, za could. Explain how we work together in the e Hvala lepa. Naj pojasnim, kako v Evropski uniji sodelujemo pri zagotavljanju varnejših kemikalij. Tukaj gre za vse evropsko delo, ki je seveda čezmejnega značaja in to je bistvo te zgodbe kakšne so končne koristi tesnejšega sodelovanja na področju kemikalij v Evropi? Na ta način imamo varnejše kemikalije, varnejše izdelke in eh, s tem boljše izdelke. Na ta način imamo tudi obveščene izdelke, in zahtevne državljane, ki si želijo varnih izdelkov. Eh, potem eh, gre za konkurenčno vodilno. Eh, gre za konkurenčna, vodilna, trajnostna podjetja, gre za učinkovit enotni trg in gre tudi za to, da želimo učinkovite organe in boljšo porabo javnega denarja praktična dodana vrednost našega dela pa je ta, da lahko sprejemamo odločitve in mnenja, ki temelijo na visoki kakovosti, ki temelijo na hitrem delovanju, na preglednosti, na neodvisnosti. Gre zato da morajo naša mnenja uživati visoko stopnjo zaupanja, dojemati nas morajo kot eh, zanesljivega partnerja evropskim institucijam. Eh, s tem tudi dajemo na razpolago eh, različna včasih nasprotujoča si mnenja o kemikalijah, sodelujemo z strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice. Eh, prav tako eh, imamo v naši agenciji združen, združenih veliko strokovnjakov, sodelujemo z strokovnjaki iz različnih nacionalnih pristojnih organov, ki se ukvarjajo za zakonodajo, ki je v naši pristojnosti. To kaže tudi na našo sposobnost, da med seboj uh, tesno sodelujemo. Uh, prav tako uh, skrbimo za tehnološki napredek, ponujamo uh, IKT programsko opremo za podjetja in za mednarodne institucije in tudi za nacionalne organe v drugih državah. Eh, ponujamo na svete o tem, kako ohraniti podatke in kako analizirati tveganja, ki jih predstavljajo kemikalije eh, na osnovi orodi, ki jih stalno posodabljamo. Prav tako tesno sodelujemo z uh, skupnostjo deležnikov, imamo več kot 100. Um, Povezani smo z več kot to organizacij, ki mm, tesno sodelujo z nami, dajo nam na razpolago povratne informacije in podajo svoje mnenja o nadaljem delu naše agencije. Prav tako Eh, analiziramo veliko podatkov, ehm, jih tudi uporabljamo na različne načine, podatke, ki so povezane z ričem, eh, so uporabni tudi druge, tako da stalno skušamo izboljšati kakovost naših podatkov, tako da lahko tudi drugi deli Evrope uporabijo te podatke za recimo zaščito voda, za uh, zdravje na, poklic, na delovnem mestu in pa za druga vprašanja povezana z zdravjem in pa okoljem. Prav tako smo vzpostavili mehanizem uh, predvidevanja za trge, um, torej opozarjamo podjetja na to, uh, kakšne kemikalije prihajajo na trg, Eh, tudi podjetja morajo sodelovati med seboj, samo na ta način lahko zbiramo podatke, to je zelo pomembno. Prav tako morajo podjetja sodelovati vzdolž prehrambene verige in uh, tako na koncu dobimo veliko mrežo podjetij iz vseh držav članic skupaj z državami članicami eh, se prizadevamo za kakovost podatkov, zato lahko identificiramo tiste najbolj problematične kemikalije in ko te kemikalije identificiramo, eh, Eh, skušamo tudi ugotoviti, kakšna je najboljša pot za upravljanje tvegan, ki izhajajo iz teh nevarnih kemikalij. Eh, prav tako eh, se redno posvetujemo o znanstvenih mnenjih, ki omogočajo vse evropsko upravljanje s tveganji, ki ga potem upravlja komisija. Na ta način torej res skrbimo za enotni trg in si skupaj prizadevamo za boljšo Evropo in pa za uh, varnejše kemikalije. Hvala. Sedaj pa še gospod Aleksandr Afre iz eh, Business Europe. Uh, Hvala. Hvala um, za današnje povabilo. V moji predstavitvi se bom osredotočil na okolje, kajti sam sem pristojen za to področje. Bom se pa odzval tudi na pripombe nekaterih predhodnih govornikov. No, eh, že skoraj deset let delam v Business Europe, eh, v tem času sem bil v stiku z številnimi podjetji, z velikimi podjetji, majhnimi, srednje velikimi podjetji in eh, najpomembnejše sporočilo je naslednje. Okoljs, varovanje okolja je na agendi industrije. Veliko govorimo o podnebnih spremembah, ampak to velja tudi za upravljanje odpadkov, za varovanje voda, za kakovost zraka in tako naprej. In tako naprej. Industrija in pa podjetja si zelo prizadevajo za uh, zaščito okolja po celotni Evropski uniji. Zakaj? Razlogov za to je več. Po eni strani so podjetja del družbe, zavedajo se svoje odgovornosti. No, drug razlog pa je to, da je to smiselno tudi za njihovo poslovanje. Veliko govorimo o učinkovitosti virov eh, in tudi za podjetja je smiselno, da dobro gospodarijo za svojimi viri. No, spet naslednji uh, razlog, podjetja na ta način pridobijo konkurenčno prednost, ko gre recimo za čiste tehnologije, uh, eh, kaj ti uh, eh, trgi so vedno bolj globalizirani in močni. No, seveda pa tukaj obstaja tudi potreba po spoštovanju zakonodaje, tudi zato se podjetja odloča za določene ukrepe. Uh, Tukaj v Evropski uniji vemo, da imamo močan pravni red, eh, tudi okoljsko zakonodajo, na katero smo lahko ponosni. In tukaj se želim navezati na to, kar je povedal kolega iz EB. Eh, govorili ste o pomankanju na področju izvajanja. E, to je ključnega pomena in tukaj bi lahko naredili veliko več, torej, e, ko gre za izvajanje. To pomeni tudi tržni nadzor in e, drugo. Želel bi torej povdariti to, da so evropska podjetja in pa evropska industrija zavezana varovanju okolja. Uh, no, kakšne so koristi in dodane vrednosti uh, varovanja okolja. Z vidika industrije je najpomembnejše naslednje sporočilo. Na sodelovanje moramo gledati kot na nekaj pozitivnega. Zakaj? Zato, ker podjetja delujejo po celotni eh, Evropi ali pa tudi po celotnem svetu. Eh, to velja za velika podjetja, pa tudi majhna in srednja velika podjetja imajo pogosto stranke v eh, drugih državah. Torej, ta evropska perspektiva je ključnega pomena za podjetja in zato je smiselno, da imamo tudi evropski pristop k varovanju okolja. No, še nekaj konkretnih primerov. Ne bom spuščal v podrobnosti, ampak mislim, da je pomembno za razpravo, da z velika industrije podam nekaj konkretnih primerov. Na različne načine lahko govorimo o dodanji vrednosti Evrope, ko gre za uh, varstvo okolja. Z vidika industrije je ključnega pomena to, da primerjamo situacijo z evropskim pristopom eh, s tisto, kjer bi imeli 28 različnih režimov za varstvo okolja. In to je ključnega pomena pri tej razpravi. Ta razlika med evropskim in pa različnimi nacionalnimi režimi. In uh, razlog, zakaj v Business Europe eh, dajemo prednost predvsem evropskemu pristopu, je to, da nam to omogoča skupna pravila. Tukaj bi lahko naštel celo vrsto primerov. Recimo, mm, trenutno poteka revizija zakonodaje o odpadkih. Dogovarjamo se recimo o definicijah, to je seveda ključnega pomena za industrijo tudi zato, da bomo na nazadnje lahko na koncu izmerili napredek, ki je bil dosežen na evropski ravni. Potem ocene vpliva na okolje. Eh, to direktivo smo eh, revidirali pred nekaj leti in tudi to je pomembno za industrijo. Pomembno je, da imamo skupne postopke, eh, ko gre za pripravo ocen vplivov na okolje. Torej, To je prvi primer, skupna pravila. In pa še nekaj. Uh, o tem je govoril gospod Stern. Gre za to, da na ta način Evropska unija govori z enim glasom. Na ta način smo tudi močnejši v mednarodnih razpravah. No, najmočnejši je nas, naš glas na področju podnebnih sprememb. Govorim o sporožumu, ki bi dosežen na kopu ja, vloga, ki so jih tukaj odigrali evropske institucije in države, je bila ključnega pomena za to, da smo sploh lahko dosegli eh, dogovor. Eh, o tem je govoril že gospod Stern. Torej, gre za dogovor, pa tudi za to, da eh, bo ta dogovor dejansko izvajan. Vsi vemo, da to ne bo enostavna naloga. To je drugi primer in pa še tretji primer. Sodelovanje na evropski ravni pomeni tudi to, da imamo potem eh, večje trge za razvoj tehnologij, za uživanje koristi, eh, različnih možnosti. Tukaj obstaja veliko prednosti za krožno gospodarstvo. Pri krožnem gospodarstvu je ključnega pomena predvsem razvoj trgov sekundarnih eh, surovin. To je ključnega pomena za vzpostavitev krožnega gospodarstva in bolj kot bo trg razvit, več možnosti bomo tukaj imeli. Tukaj lahko omenim tudi schemo eh, trgovanja s emisijami. Eh, tukaj spet, namesto da bi imeli 28 različnih inštrumentov, imamo en velik trg za emisije in to nam omogoča več fleksibilnosti. Eh, na ta način lahko bolje zagotovimo, da znižujemo emisije. In pa še zadnji primer, to je, pomen, to je omenil kolega iz Ehe. Sodelovanje na evropski ravni je smiselno tudi, ko gre za raziskave in inovacije. Vemo, da smo soočeni s celo vrsto okoljskih izzivov in da potrebujemo več raziskav in inovacij. Tukaj gre tako za um, javne, pa tudi za zasebne investicije. Evropske uh, eh, ruska podjetja predstavljajo približno 65 odstotkov vseh izdatkov za raziskave. Uh, torej, veliko je narejenega na nacionalni ravni, ampak tukaj imamo tudi dodatno uh, plast, treba je zastaviti ustrezen okvir za raziskave in razvoj, ko gre za okoljske izzive, tudi na evropski ravni s pomočjo programa, programov, kot so obzorje 2020, pa tudi z recimo schemami uh, eh, financiranja inovacij znotraj ITS-a eh, e in tako naprej. Na ta način lahko povezujemo zasebna podjetja iz različnih držav, ne glede na to, na, to, kakšna je velikost teh podjetij. Eh, toliko eh, primerov z moje strani. Ne želim biti predolg. Vseeno pa bi želel dodati še naslednje. Kajti to je pomembno, ko govorimo o varstvu okolja eh, na evropski ravni. Ena rešitev za vse ni vedno najboljša rešitev. Zakaj? zato ker potrebujemo določeno stopnjo prožnosti iz eh, večjih vzrokov. Imamo 28 držav članic, ki imajo različne zgodovine, različne kulture, različno eh, različno geografsko eh, pozicijo. Zato potrebujem tudi raznolike pristope in zato naj omenim recimo zakonodajo o emisijah, ki eh, ponuja določeno stopnjo prožnosti, določa evropsko zgorno mejo, ampak omogoča nekaj eh, fleksibilnosti na lokalni, nacionalni ravni, zato da lahko potem spoštujemo te mejne urednosti, ko gre za emisije. Naj zaključim. Veliko smo že naredili na področju eh, varstva okolja na evropski ravni. Eh, industrija je k temu pomembno prispevala in še naprej bomo zavezani varstvo okolja na eh, evropski ravni. Jasno je, da to ponuja številne koristi, ki bi preprosto izginile, če bi naš pristop bil preveč razdrobljen na različne države. Hvala. Sedaj pa še Evropska komisija. Torej, kaj je dodana vrednost okolja za generalni sekretarjat, tukaj je Marshall Haag, vodja enote. Uh, imate eno minuto, ne, ne, šalim se, deset minut imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. EU, okoljska politika in zdravstvena politika koristi vsem državljanom. To vključuje tudi osebje eh, generalnega sekretarja Evropske unije, torej tudi njim to koristi. Govorci pred menoj so že izpostavili kar predvsej primerov, ki kažejo, da obvezno sodelovanje med državami članicami je pomenilo dodano vrednost, ki je bila predvsej bolj učinkovita, kot pa kar bi lahko storili na nacionalni ravni. Torej, moramo se čititi okolje ter pa javno zdrave. Te težave so zelo kompleksne in zato potrebujemo dostop do kar se da dobrih informacij. Agencije EU kažejo, kako je EU postala vodilni akter pri izvajanju ukrepov, ki pomagajo evropskim državljanom. Samo združevanjem človeških in materialnih virov na ravni EU je bilo to mogoče storiti javno zdravje in pa okolje pogosto zahtevata eh, skupno ukrepanje, če želimo doseči prave učinke, same posamične države ne bi zmogle tega doseči. Torej, samo skupaj smo lahko globalni akter in lahko dosežemo globalne sporozume. Večkrat smo videli, kako učinkovita je bila EU pri prevzimanju pobud za določene napredka na globalni ravni. Smo dosegli velik napredek, na primer, sploh pri javnem zdravju in pa pri okolju. Ko EU govori, delegati iz drugih velikih gospodarstv zelo pozorno poslušajo, naprimer podnebne spremembe. Skupno ukrepanje in enotno govorenje je pomenilo, da smo dosegli dobre koalicije skupaj z progresivnimi zavezniki, tako smo dosegli tudi pariški sporozum decembra 2015. EU je pomemben akter pri podnebnih spremembah in to je tudi zapisano v pogodbah in zato lahko EU tudi dosega ambiciozne mednarodne cilje. In tako lahko tudi nadgradimo uh, rezultate in dosežemo cilje na terenu. Eh, sedaj delamo na predlogu za ETS, eh, e porazdelitev bremena ter pa tudi za ustrezno rabo zemljišče, pa spremembe eh, rabe zemljišč. Tako vidimo, kako lahko skupaj ukrepamo in tukaj lahko pridemo na nizkoglično gospodarstvo, ustvarimo nova delovna mesta in obenem tudi um, smo na poti uh, energetske preobrazbe na globalne ravne. Pogosto pravijo, um, onesnaženost ne pozna meja. Tukaj imamo veliko izkušenj z okoljsko zakonodajo na ravni EU in pokazali smo, da predpisi na EU ravni, uh, ne pa na nacionalni ravni, um, so smiselni. Torej, na evropski ravni moramo ukrepati za okolje in za gospodarstvo. To je racionalno in smotrno. Tako ščitimo okolje in obene tudi zagotavljamo enotni trg, tako zagotovimo enake pogoje za podjetja ter pa omogočimo ekonomijo obsega. Veliko aktov za enotni trg eh, je bilo sprejetih zato, da bi zmanjšali ovire za trgovino in pri tem smo tudi dosegli velike okoljske in zdravstvene učinke. Naprimer, eh, uredba REACH za kemikalije je bila ogromen projekt in smo dosegli veliko, vsi akteri so povedali svoje mnenje, tako smo uskladili enotni trg in izboljšali raven zaščite V nedavnem javnem posvetovanju, eh, kar je bilo del ocenovanja Riča, se je izkazalo eh, nekaj zelo pomembnega. Vsi akteri, industrija, nevladne organizacije in potrošniki so se strinjali o tem, da EU ima dodano vrednost in da je Rič eh, pomenil dodano vrednost. Prav je, da imamo usklajen evropski pristop za tveganja, ki nastajajo zaradi kemikalije. No, pri drugih elementih se pri Riču mnenja bolj razhajajo. EU sistem za varnost hrane določa stroge standarde varnosti in tako se lahko odzivamo na spremenujoče se okoličine ter tudi predvidimo eh, boljši okvir, tako da lahko podjetja cvetijo in eh, da lahko vsi igrajo pomembno vlogo na takšen način. Tudi Evropska agencija za zdravila igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnih zdravil za ljudi in živali. Pripravljenost na krize in pa upravljanje kriz, to je še eno pomembno področje. Eh, na ravni EU lahko marsikaj strimo za to, da zagotovimo boljšo varnost evropskih državljanov. Evropski centr za nadzor in pa preprečevanje bolezni je tudi ključen mehanizem pri doseganju teh ciljev glede zdravja ljudi. Potem EU eh, e mehanizem za zgodne opozarjanje ter pa izvajanje izrednih ukrepov, to tudi pomaga EU pri preprečevanju zdravstvenih kriz. E, tako tudi zaščitimo enotni trg, zmanjšamo tveganje za zdravje ljudi in živali. Vodimo tudi tveganje predstavljivih, te tudi zagotovimo boljšo trgovino pri um, fitosanitarnih eh, proizvodih in pa pri eh, proizvodih v zvezi z živalmi. EU tukaj spremlja trg in na takšen način zagotavljamo, da imajo evropski bolniki dostop do varnih zdravil in zdravljena. Dosleden sistem in pa izmenjava informacij sta ključna elementa za preprečevanje tvega za javno zdravje um, škandal glede uh, prstnih usadkov, naprimer, je že pokazal, um, kakšen je problem zaradi razdobljenosti predpisov. In zato smo se odločili za nove uh, predpise za zdravila in pa za medicinske pripomočke. Ta predlog smo sprejeli komajda nekaj dni nazaj. EU zakonodajni okvir je tudi um, podlaga za druge predpise, tako naprimer um, tudi druge države uvajajo predpise za medicinske pripomočke, tudi za evropske trge. Um, in pogosto imamo kot EU med, sistem medsebojnega priznavanja, včasih imamo z državami te sporozume, včasih ne, ampak na vsak način z njimi sodelujemo. Ampak Evropska unija tukaj eh, počne marsikaj več, ne gre samo za enotni trg. Naprimer, Natura 2000 je že takšen primer. Tukaj imamo okoli 26 eh, tisoč zaščitnih in naravnih območij um, kar pokriva 20 odstotkov um, zemlje v Evropski uniji. Um, In tukaj lahko torej različne vrste um, sobivajo v skupnih habitatih. Potem pregled ustreznosti zakonodaje je pokazal, da imamo številne koristi, okoli 200 do 300 um, milijard na leto um, imamo tukaj um, koristi, to je več kot pa so stroški, veliko več kot stroški ampak veliko pa lahko še naredimo za boljši potencial. Konec tega tedna bo komisija pripravljena v predlog za nadgraditev pregleda ustreznosti, to bo vključevalo vse eh, akterje in tako mislim, da bomo lahko izkoristili vse potencial Nature 2000 za ljudi in pa za gospodarstvo. Onesnažno zraka je še vedno velik izziv za številne državljane in pa regije po Evropi, ampak zakonodaja EU pomeni to, da tudi lokalni organi, regionalni organi bolj ukrepajo. Eh, poročilo o stanju evropskega okolja iz leta 2015 je tudi pokazalo to, da evropejci danes lahko živajo v čistejšem zraku, vodi ter um, v manj odpadkih, več recikliramo po Evropi in sicer po več desetletjih pripravljanja evropske okoljske zakonodaje. EU dodana vrednost je zato jasna, to dokazuje dejstva. Prav tako je EU odličen položaj za to, da dosegamo eh, dodano vrednost na področju javnega zdravja. Naprimer, EU politika za, tobako, za tobak je tudi eh, pomenila, da smo sprejeli zelo stroge ukrepe za tobak na globalni ravni. Naprimer, smo tudi močan akter pri antimikrobni eh, odpornosti in veliko tudi naredimo pri zdravju živali in rastlin. Potem naprej imamo tudi EU referenčno mrežo za redke bolezni, tako bodo bolniki lahko prišli do boljše diagnoze glede svojih bolezni. Uh, um, in da bo še razdravljena tudi preko novih tehnologij. Torej, da zaključim, gospod predsedujoči. Veliko primerov imamo tukaj, ki kažejo, da je EU zelo koristna pri okolju javnem zdravju in pri varnosti hrane. Zato pozdravljamo to, da bi ta sporočila slišali tudi druge, sploh v javnih razpravah na nacionalni ravni. Bilo to treba večkrat podariti. Hvala. No, sedaj mislim, da moramo vsi mi eh, prenesti ta pozitivna sporočila evropskim državljanom. To je naša naloga. Sedaj pa, spoštovani kolegi in kolegice, najprej koordinator um, Peter Lise za e LSM. Danke an die Lepa in najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom, ki so še z nami. Mislim, da bi ta tema zahtevala večjo prisotnost koliko oziroma bi si jo vsaj zaslužila, ampak veseli me, da ELS eh, e predstavlja dve tretjini prisotnih in rad bi se zahvalil Meret McGuinness za pobudo za to predstavitev. Prav posebej bi se rad zahvalil gospodu Todd Sternu in predstavniku Business Europe, kajti eh, povsem eh, jasno sta spregovorila o tej temi, eh, povedala sta, zakaj je evropsko delovanje boljše od nacionalnega delovanja in zakaj imamo dodano vrednost kot Evropska unija. Sicer pa sem prepogosto slišal, da uh, sicer pravilno delujemo, ampak bi morali storiti še več. In seveda ne moremo zamiriti agencijam, da hvalijo svoje delo, ampak eh, kolega Deluka, upam, da sem pravilno izgovoril uh, vaše ime, to ni pravo mesto, da zahtevate več sredstev. Ta predstavitev je bila uvrščena na dnevni red, ker, v, ker smo imeli referendum v Združenem kraljestvu, na katerem so se državljani odločili, da bodo zapustili Evropsko unijo. Upam, Eh, da bo rezultat na koncu dober, ampak eh, v končnem krogu volitev eh, v Franciji imamo gospod Le Pen in če zmaga je Evropske unije konec. Torej, kako dati francoskim državljanom, francoskim kolegom argumente, zato da pokažejo, da je Evropska unija boljša rešitev in zato mislim, da eh, moramo poskrbeti za boljšo eh, predstavitev. Seveda agencije govorijo o tehničnih vidikih, ampak eh, jaz bi rad spregovoril predvsem o treh predstavnikih nevladnih organizacij. Kolege iz Bojka in pa iz dveh drugih nevladnih organizacij bi rad spregovoril prosil, da eh, povedo, kaj je na kocki, kaj se bo zgodilo, če Evropska unija, Evropski uniji spodleti. Eh, tukaj ne gre eh, za podrobnosti, ampak gre za to, da Evropska unija ljudem koristi, kajti brez Evropske unije problemov sploh ne bi rešili. Torej, prosim, da ti eh, kolegi poskrbijo za dobre argumente, ki jih bomo lahko uporabili tudi v državah članicah. Res gre za vprašanje Evropska unija, da ali ne. Ja, thanks, Peter. Um, so... Hvala, Peter. Sedaj pa Miro Dali za SND, koordinatorka za SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem organizacijam in agencijam. Eh, hvala, ker ste prišli sem, tako da se lahko sredotočimo na dodano vrednost EU. Sporočilo te predstavitve je zelo jasno. Vsaj za me. Namreč, našim voljivcem moramo posredovati to sporočilo. Skupaj kot EU lahko storimo več, kot pa posamečno. Torej, naš glas bo skupaj, če smo enotni. Eh, če smo enotni, bomo močnejši tu ne gre samo za eno predstavitev, gre za proces, gre za zbiranje vsega tega skupaj, za povezovanje. Tako lahko dosežemo pravo dodano vrednost Evropske unije. In ta odbor in člani odbora moramo promovirati to dejstvo na vseh zasedanjih, kajti mm, to ni samo današnje zasedanje, imamo veliko srečen, kjer lahko izrazimo svoje mnenje in predstavimo državljanom, eh, torej, kaj tukaj počnemo v odboru, pa tudi nasplošno v Evropske unije. Sedaj pa še, kaj so povedali govorci. Ja, se strinjam, Evropska unija se je pri pogajanju o podnebnem sporozumu um, odločno pogajala, to je omenila komisija, to je omenil tudi gospod Stern. In mislim, da je bilo to pomembno zaradi um, EU kot celote, torej geografsko, pa tudi politično smo bili. Um, relevantni. Prav zato so tudi druge države sledile našim ciljem na področju podnebnih sprememb. EU je bila najpomembnejši zaveznik ZDA v zadnjih desetih letih, to je tudi povedal gospod Stern, ki je bil glavni um, obamin pogajalec na COP21. No, ampak na vsak način mislim, da lahko gremo naprej skupaj zaradi močnega enotnega pristopa. Vsi EU države članice, komisija, parlament in upam tudi ameriška vlada. Skupaj lahko dosežemo še več. In enako velja tudi za zdravje, kajti tudi zdravje je vedno bolj pomembno na mednarodnem področju in mislim, da lahko skupaj naredimo več um, tudi za naše standarde. Moramo biti enotni kot evropejci, kajti, kot je povedal nekdo od predstavnikov, um, zdravje je ena izmed največjih eh, zgodb o uspehu v Evropske unije. To je zanimivo, sploh glede na to, da EU nima veliko izključnih pristojnosti za ta sektor, ampak to je vseeno res. Ja, EU integracija je pomagala pri večjem napredku, pri storitvah na področju zdravja in torej tudi države so se med seboj razmenjavale dobre prakse in na takšen način je tudi Evropska agencija za zdravila postala glavni center za znanje in pa raziskave na področju zdravja in eh, za konec še Business Europe. To je bila pozitivna predstavitev predstavnika. Zakaj to pravim? Pogledi tukaj marsikdo reče, da okolje ni um, ravno pozitivno um, za posel in obratno. No, ampak tukaj smo slišali Business Europe povedati naslednje. EU skupaj enotna je koristna za podjetja. Skupaj potrebujemo enotne predpise in če skupaj sodelujemo, tudi imamo močne trge. To je zelo pozitivno sporočilo in jaz se strinjam. Um, mislim, da um, niso vsi pristopi univerzalni, potrebujemo več fleksibilnosti, ampak to še ne pomeni, da ne bomo sodelovali samo zaradi fleksibilnosti, uh, ki jo potrebujemo. Torej, in še enkrat se lahko vprašamo, ali lahko to počnemo posamično, ne vem, vsaka država posebej, fragmentirano, razdrobljeno. Uh, Um, brez enotnega pristopa. To je vprašanje in mislim, da je odgovor ne, ne moramo biti uspešni. Torej, um, to je vse z moje strani, ampak hvala lepo vsem govorcem za komentarje uh, in za prisotnost in upam, da bomo še vedno lahko sodelovali v naslednjih mesecih in letih. Hvala. You, Marianne. Hvala, Mirjana. Ja, torej, uh, včasih bi kdo rekel, da um, se EU podjetja ne pogovarja z dosti zaposlenimi, sedaj pa kolica Magines, eh, tudi podpredsednica Evropskega parlamenta, mimo glede. Hvala in hvala vsem govorcem danes, kot je povedal kolega Vitalise. Ja, bila sem nadušena na tem uh, zaslišanjem. Bilo bi bolje, če bi tukaj imeli cel parlament, tako da bi vsi poslušali, kaj se dogaja. In gledajte, če bi govorili o škandalu, o aferi eh, pri um, živilih ali pa pri kemikalijah, potem bi bilo tukaj ogromno ljudi, ki bi želeli govoriti. Ampak. Mislim pa, da smo lahko veseli zaradi nekaterih pripomb. Uh, eh, naprimer, predstavnik organizacije potrošnikov je dejal, sem vesel, da sem evropski potrošnik, oziroma potrošnica. Uh, imamo najboljše standarde na področju živil, uh, kemikalij, um, farmacijskih proizvodov, ampak ljudje se tega ne zavedajo, ni prave ozaveščenosti. Prav tako ljudje ne vedo, da je EU zagotovila te odlične standarde. Hvala lepa, da ste to jasno povedali. Uh, v javnosti, ampak to morate povedati bolj pogosto, kajti kot sem povedala še včeraj na veliko dogodku na Irskem, uh, mislim, da smo si sko škodili, ker vse skozi samo spostavljamo negativno in ne, se ne osredotočimo na pozitivno, kot to počnemo danes, torej kaj dejansko je bilo uspešno, kako lahko EU preko agencij in pa preko akterjev stori več. Sploh tudi preko podjetij. Marsikaj smo že dosegli, marsikaj, kar je dobro za potrošnike in državljane in današnja predstavitev, um, mislim, da je bila na spletu, upam, da uh, je zelo pomembna s tem v zvezi. Torej, sem vesela, da smo slišali te odlične predstavitve in pripombe, kajti potrebujemo uh, drugačno zgodbo, drugačno retoriko in hvala lepa za to, hvala lepa kolegu Lizeju, da je omogočil to predstavitev in za organizacijo. In gledajte, vsi moramo nadaljevati s takšno pozitivno retoriko in s pozitivnimi zgodbami. Ampak, ko sem že pri besedi, še nekaj. Seveda moramo se med seboj poslušati, eh, poslušati različne predstavitve in če bomo to počeli, smo lahko bolj uspešni, tako da bomo tudi eh, dosegli boljše rezultate za naše državljane. Razprava o Brexitu še vedno poteka in mislim, da moramo poslušati tudi tiste, ki eh, se bojijo, da bomo vsi izgubili in Evropa in Združeno kraljestvo um, če se bo Združeno kraljestvo popolnoma omaknilo iz Evropske unije. Um, upam, da se to ne bo zgodilo. Um, tudi zaradi raziskav in pa zaradi večje inovativnosti. Upam, da se to ne bo zgodilo. Ampak kaj je tukaj glavno vprašanje? Združeno kraljestvo um, bo govorilo torej, o tem zakonu v zvezi z Brexitom. Torej, um, če želi Združeno kraljestvo biti tudi povezano z Evropo na trgovinskem področju, potem je treba poskrbeti za to, da bomo ohranili standarde. To moramo ohraniti. Um, in me zanima, kaj o tem mislijo strokovnjaki tukaj, kajti to mislim, da je zelo ključna točka za vse nas. Hvala. Ja. Torej, po prvem krogu razprave upam, da bodo strokovnjaki imeli še čas za odgovore. Uh, to je res zelo pomembno vprašanje, uh, kar je KDP, prosim. Herr Präsident. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila Marit McGuinness za njeno pobudo, kaj ti mislim, da je izjemno uh, pomembno, da o tem razpravljamo, kaj ti uh, eh, za nas je seveda pomembno, da v javnem mnenju predstavljamo uh, stališča uh, Evropske unije in da pokažemo, kaj uh, je Evropska unija dosegla. In uh, to se nekako pogosto izgubi. In uh, zato uh, tudi moja prošnja uh, Evropski komisiji storiti moramo več. Dejali ste, uh, da je veliko dobrih primerov uh, v javni razpravi. Uh, v nacionalni ravni in na evropski ravni. In ravno to mora biti naš cilj v prihodnosti. Kljub temu, da dosegamo različne cilje, moramo doseči tudi eh, boljšo komunikacijo, kajti vsakodnevno se mi dogaja, da ehm, javnosti predstavimo le eh, to, kar nam ni uspelo, eh, da jim povemo, glede če se prepiramo. Ehm, medtem pa pozabimo na tisto, kar smo dosegli, recimo na področju zdravja, na področju okolja in tako naprej. In to eh, je seveda zelo pomembno. In eh, v prihodnem eh, volilnem obdobju moramo poskrbiti za boljšo komunikacijo, kajti to je zares tista dodana vrednost. In Peter Lize, če tudi se ne strinjam vedno s tabo, mislim, da je poziv EFSE, da potrebuje več sredstev pravilen če želimo našim agencijam zagotoviti eh, dodane, eh, dodatne dejavnosti, potem moramo zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Kajti v nasprotnem primeru eh, te agencije svojega dela ne bodo mogle upravljati, vsaj ne ustrezno in to bo vodilo v frustracijo. In če eh, delegiramo veliko eh, nalog, če pričakujemo od EFSE ali eh, pa od drugih agencij, da izpolnijo te naloge, potem moramo zagotoviti tudi ustrezna sredstva. V nasprotnem primeru poskrbimo zgolj za pričakovanja, ki jih potem ne uresničimo in to eh, se nam potem vedno tudi očita. Torej, brez ustreznih finančnih sredstev eh, je cilje nemogoče doseči in zaradi tega mislim, da so povsem upravičene zahteve po eh, ustreznih finančnih sredstvih. Mislim, da bomo um, podobne zahteve do leta 2019 slišali še večkrat. E, torej, zares mislim, da moramo poskrbeti za dobro komunikacijo. Vsa sporočila je potrebno vsaj sedemkrat ponoviti, preden eh, si jih poslušalci zapomnijo. Eh, torej, upam, da bo vsaj še šest kolegov za mano eh, ponovilo isto. Imamo pozitivno evropsko dodano vrednost. In, eh, O tem je potrebno govoriti. Najlepša hvala. Eichhout. Gospod Eichhout, hvala in hvala vsem za te prispevke k razpravi o dodane vrednosti EU. In hvala, da ste povedali, da je ta razprava res nujna um, no, vem, dolgo časa smo poslušali, to je bil pač um, delno črta. Ampak kaj je tukaj na kocki pri Evropski uniji? Um, zato sedaj gre, se strinjam s tabo Peter Lize, je zelo pomembno, da torej branimo to, kar je EU ponudila. Se strinjam. Ampak vseeno, moramo tudi pogledati, uh, kakšni trendi se dogajajo v naši družbi. Uh, podpora EU upada. Torej moramo tudi pogledati to, kaj lahko EU še izboljša tako da bi poskrbeli za to, da um, podpora ne bo nadalje upadala. In bodimo iskreni. Državljani na EU ne gledajo kot na organizacijo, ki podpira vse ljudi. Sploh tukaj gre za ljudi, ki so niže izobraženi in um, se bojijo zaradi izgub, zaradi globalizacije, naprimer v Združenem kraljestvu, v Avstriji, v Franciji, na Nizozemskem, posod vidimo velik razkol v družbi, skoraj da 50, 50 odstotkov. Torej nekateri obračajo hrbet institucijam, kot je EU. To počnejo, ker eh, mislijo, da EU ne koristi njim, torej tem državljanom. To vidimo posod tudi uh, v ZDA, naprimer gospod eh, Stern je priznal, da ta tret obstaja tudi v ZDA, torej lepo, da ste bili tukaj. Ampak tudi uh, naše institucije kot take še zaustrujo te trende in tudi to je problem. Zato imam vprašanje za Business Europe, uh, za Aleksandra Afen. Torej, ali v Business Europe govorite o drugačnih stvarih, torej, um, ali razmišljate o drugačnih zgodbah. Ne vem, um, komisija ne bo govorila o drugačnih pogodbah, o spremljivih pogodb, ampak v Business Europe pa mislim, da lahko um, razmišljali o zgodbah izven običajnih okvirov. Torej, mislim, da tukaj um, posel je bil uspešen, torej imamo notni trg, uh, imamo boljše načine proizvodne in pa bolj uh, praktične pristope in načine imamo, torej zaradi enotnih pravil. To je zelo koristno, to ja, gotovo. Ampak po drugi strani imamo naprimer tudi uh, konkurenco pri davkih, um, kajti davki niso v EU pristojnosti in Business Europe je do zdaj, do zdaj rekla, ja, v redu, tudi mi imamo koristi od um, takšne konkurence, v redu. Ampak takšna konkurenca tudi pomeni, da so dohodki za države manjši, kar potem pomeni manj porabe, naprimer za država plakine. In kdo bo tukaj na slabšem? Tisti, ki že tako sedaj izgubljajo in so na slabšem. Že sedaj. Torej, takšen tret pač ne more iti naprej. Nekaj moramo izboljšati, moramo spremeniti strukturo EU, če želimo biti bolj uspešni na splošno, za vse. Zato upam, da Business Europe um, ne zagovarja samo trenutne Evropske unije, ampak da odpirate tudi razpravo o tem, kaj lahko storimo uh, bolje za vse. In Peter Lise, to je sporočilo tudi za vas in pa za druge kolege. Uh, In še uh, Todd Stern, uh, hvala lepa, da ste tukaj še enkrat in hvala lepa za to prvo javno predstavitev. No, večkrat sva se že srečala, vedno je bilo zelo koristno se pogovarjati. Nekaj me zanima uh, glede ZDA, uh, ampak res mislim, da bi vsi radi slišali naslednje. Torej, kaj mislite, da bo um, razveljavitev energetske zakonodaje um, spremenila v ZDA? ali je to samo simbolični ukrep, ali pa mislite, da smo dejansko kaj spremenili. Mislim, da potrebujemo več pogleda v to. Pa še nekaj glede leta 2018. Kot pravite, ja, za podnebne pogajanja bo to leto 2008 zelo pomembno. Govorili ste tudi o vplivu Evropske unije. Ja, ampak gledajte, leto 2018 ZDA ne bo um, doseglo vseh ciljev. Prav tako vemo, da trenutne zaveze uh, Eh, niso zadosti, da um, dosežemo ta cilj um, omejitve na dve stopinje, kaj še 1,5 stopinje. Torej, odkje je prišel ta pritisk, da bomo dejansko prišli do dobrega pregleda leta 2018? Kako bomo prišli do bolj ambicioznih ciljev? In um, tudi Evropska unija mislim, da bi lahko pri tem odigrala svojo vlogo. Um, torej, res, uh, Todd Strn je uh, zelo izkušen podjetni pogajalec in res bi rad slišal njegovo mnenje. Hvala lepa še gospa Ajuso in potem bom zaključil se z nagovorcov in potem bom prosil naše goste za odgovore. Torej, besede vaše. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem vsem predstavnikom agencij, ki so bili danes z nami. Zahvaljujem se tudi organizatorjem iz tega odbora. Razprava je bila zelo zanimiva agencije predstavlja dodano vrednost na evropski ravni, tudi za evropske državljane. Evropski državljani se pa ne zavedajo njihovih eh, zaslug, zato bi o njih morali bolj sporočati. Prav tako moramo agencijam sporočati o naših eh, pomislekih in skrbeh in pa sporočati o tem, kako koristne so agencije za eh, Evropsko unijo. Imamo vprašanje za predstavnika Evropske agencije za okolje. Govorili ste uh, o 20, uh, eh, več kot 20 milijonih mrtvih zaradi uh, onesnaženega zraka. Uh, odbor tukaj predlaga, da bi ob, dolo ob določanju zgornjih vrednosti pripravili oceno vplivov uh, na okolje. Eh, rekli smo, da bi manj kot 80, eh, eh, v manj kot 80 odstotkih miligramov na kilogram kadmi v tleh ne predstavljalo grožne za naše podtalnice. No, je pa tako, da ob določanju mejnih vrednosti upoštevajo predvsem tiste regije, kjer je kadmi manj prisoten v tleh. V južnih državah pa imamo veliko fosfornih kamnin in je situacija drugačna. Danes je pravzaprav eh, na industrijski ravni eh, otranjevanje kadmija praktično nemogoče. Zanima me, če imate kakšno analizo, raziskavo o tem. No, um, pri, kar se tiče EFSE, uh, ima ta agencija velike naloge, veliko dela, ampak ne računajo um, pristojbin. Druge agencije pa to počno. Uh, zato um, bi bilo dobro, če bi tukaj imeli neko enotno ureditev. EFSA se sooča z podobnimi problemi kot nekatere druge agencije, ki takšnih pristojbin ne pobirajo. Because... Hvala lepa. Hvala vsem za vprašanje no, Business Europe je dobila ogromno vprašanj, zato mislim, da je prav, da vi začnete. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, ne vem, če bilo ravno toliko vprašanj ravno zame, ampak veliko pripomb se je nanašalo na Business Europe, to pa je vendarle res. Bi pa izpostavil tri točke. Kot prvo, kot je razvidno iz pripomp, potrebujemo boljšo komunikacijo o dodani vrednosti Evropske unije, tudi ko gre za varstvo okolja. In mislim, da je to domača naloga tudi za industrijo in pa podjetja, ki morajo tudi odigrati vlogo pri tej boljši komunikaciji. In torej, večkrat ne vem, sedemkrat sem slišal um, ta predlog, torej to si bom res zapomnil. Potem naprej. Gospod Magine si zastavlja vprašanje glede ETS in tukaj, če si pogledamo Brexit, uh, glede, res težko dam jasen odgovor s tem v zvezi, ampak tukaj je ključno to, da poskrbim za to, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo na krajši rok, to ne bo škodilo vplivalo na ETS na evropski ravni. Eh, kaj ti to trenutno v Evropi prenavljamo in se veselimo boljših rezultatov. Glede na to, kar sem že slišal, lahko rečem, da um, bomo dosegli vpliv um, na ETS, ampak bo ta predvsej nizek. Potem gospod Eichhardt na vsak način poskušamo razmišljati zunaj običajnih okvirov. To včasih v Bruslu ni ravno lahko, ampak vse skozi poskušamo. Sedaj ne bi komentiral vaših pripomb, kajti sam nisem pristojen za obdavčitev, ki ste jo menili. Nažalost, ne morem na to odgovoriti. Ampak, gledajte, na vsak način um, upam, da ste to razumeli že prej, ko sem govoril o varstvu okolja. Uh, Eh, ne zagovarjamo samo trenutne situacije v Evropi. To ne. Se zavedamo tega, da se bodo stvari morale spremeniti, da bo treba še marsikaj posodobiti pri številnih področjih. In še nekaj za konec. Na vsak način bomo vključeni v razpravo o prihodnosti Evrope. Tukaj imamo več različnih razsežnosti, okoljski, energetski, podnebni vidik eh, je tudi pomemben del celotne široke razprave. Hvala. In sedaj, gospod Bel, nekaj vprašanja tudi za vas. Torej, prosim, če odgovorite na nekatere komentarje. Ja, tudi sama imam domačo nalogo in naš odbor se je že odločil, da smo del rešitve, ko gre za eh, bolj pozitivno zgodbo o Evropi, torej delamo na tem, na boljši retoriki. Potem pa vprašanje gospoda Lizeja. No, gledajte, EU je enotni trg, je trg in če boste renacionalizirali um, nekatere stvari, če ne bo več Evropske unije, potem boste šli čisto drugo smer. Um, kot je Aleksandra že dejala, tukaj gre za globalna podjetja, za digitalni trg. Torej, če bomo imeli pristojnost nadzora nad vsem tem um, za nacionalne ravni, potem bo to spiralo navzdol. To bo pomenilo negativno konkurenco glede pravil, to bo manj učinkovito sodelovanje med nacionalnimi organi. Torej, vsi bomo na slabšem, tudi potrošniki ne bodo več imeli prave varnostne mreže. To bo tudi pomenilo trge, ki so manj zaupanja vredni torej ne bo enakih pogojev in nekateri bodo na slabšem uh, zaradi različnih pogojev. Torej, takšen scenarij moramo preprečiti, kajti EU je zagotovila določeno varnost uh, in pa zaupanje. In jaz seveda vedno želimo več, kajti nismo še pri koncu zgodbe, ampak na vsak način ne smemo razgraditi tistega, kar smo zgradili in vse skupaj trajalo desetletja. Pa še nekaj glede Brexita. Organiziramo uh, konferenco s kolegi v Londonu 11. maja o Brexitu in potem kako zagotoviti uh, pozitivne rezultate za potrošnike. Tukaj britanski potrošniki morda ne bodo več um, izpostavljeni EU standardom. In to bo slabše za njih. Torej, ja, včasih uh, so razlike lahko koristne za britanske državljane, ker so njihovi standardi boljši, ampak pogosto pa ravno ne, um, ker ne bodo več vključeni v to varnostno mrežo, samo zato, ker niso več evropski uh, državljani, torej državljani EU in bodo zato na slabšem. In to je problem. Hvala lepa. Potem še to, naš gost iz ZDA. Prosim nekaj novic o tem. Ja, Bas Eichhout, hvala lepa za to vprašanje, dragi prijatelj. In nekaj odgovorov, torej, kot prvo, um, Clean Power načrt. Torej, omenili ste razveljavitev te zakonodaje. Kaj bo to pomenilo? Ali je to samo simbol ali bo to imelo konkretne učinke? Mislim, da bo imelo konkretne učinke. To je nekakšna mešanica vsega skupaj na eni strani torej želimo za 32 odstotkov znižati uh, izpuste iz proizvodne električne energije do leta 2030. To je sedaj um, že kar velik napredek, uh, glede na to, kar se dogaja na terenu. In ta načrt, mislim, da je bil zasnovan na takšen način, da bi okrepili ukrepe na področju obnovljive energije, tudi na področju večje učinkovitosti in pa smotrne rabe energije. Sedaj mislim, da bo v prihodnosti manj vsega tega. Torej, to bo imelo učinek, ta načrt bo imel učinek v praksi. Pa še nekaj. Na nacionalni ravni, eh, torej, Trump eh, bo dosegal marsikaj, eh, ne samo pri Clint Power, ampak tudi sicer namerajo skriti marsikaj. Naprimer, želijo zmašati ambicije in pa načrte pri standardih za vozila. v bistvu smo bili že na poti od 27 na 54 um, mil na galono. Um, sedaj to mislim, da bo šlo to v drugo smer. Potem naprej, uh, Trump tudi želi zmanjšati predpise uh, glede metana, kar je že dosegel Obama. Torej, Trump želi iti v drugo smer. In torej nasplošno želi Trump iti nazaj pri številnih področjih, torej na niže standarde. Uh, potem nasplošno mislim, da bomo videli konkretne negativne učinke eh, zaradi Trumpovih politik. Ampak ehm, to ne bo ogromen, ogromen preobrat, ampak določen preobrat. Potem, kako hraniti ustrezne ambicije za leto 2018 in potem, nekaj pripomb imam tukaj. Kot prvo, pogosto doslišimo, ampak gledajte, mislim, da moramo pomisliti na kontekst razvoja uh, pariškega sistema in tukaj ne smemo pozabiti na zelo pomembne elemente, ki bodo zasnovani v okviru nekaterih predpisov za sistem uh, pri Parizu. Tukaj gre za smernice, in pa usmeritve, o katerih bomo se pogajali, tako da bi vse skupaj končali do konca leta 2018. Najpomembnejša smernica, na primer, se nanaša na preglednost, prav tako tudi vodenje računov, eh, financiranje in podobno. Vse to je zelo bistveno. Če bomo to napačno napravili, če ne bomo ohranili pravega ravnotežja iz Pariza, potem mislim, da bo to imelo velike negativne učinke čez nekaj časa glede samih ambicij, glede ciljev, tukaj bomo pogledali, kaj eh, države počnejo skupno, agregatno do leta 2018, potem leto 2020. Takrat pa bomo še enkrat pogledali cilje posamečnih držav in upam, da bomo še izboljšali ambicioznost in povišali cilje. No, na vsak način mislim, da če govorimo o ZDA, um, bo problem, um, če ZDA ne bodo resne pri pogajanjih. In to bo gotovo torej imelo negativne učinke uh, v celoti. V ZDA sedaj mislim, da smo že videli tudi druge pasti ukrepanja, torej na bolj regionalni ravni, na ravni zvezdnih držav. To mislim, da se bo še ukrepilo kot trend v prihodnosti. Sedaj mislim, da se ne bo zgodilo isto kot leta 2001 do 2008. Takrat se je zdelo, kot da um, so ZDA v bistvu uh, šle čisto v drugo smer, torej popolnoma proti um, ukrepanju na področju potrebnih sprememb. Sedaj se dogaja obratno, torej mesta, zvezde države marsikaj počnejo in mislim, da bodo počele tudi realno gospodarstvo, podjetja marsikaj počnejo pri inovativnosti, naprimer, sploh pri čisti energiji. Torej, to se bo nadaljevalo kot trend, ampak ZDA kot celota, kot vodilni akter v mednarodnem kontekstu, to pa mislim, da ne bo več eh, prisotno v prihodnosti eh, in zato bo prispevek EU še toliko bolj pomemben. In še nekaj. Trumpova administracija se še ni odločila, ali bodo torej ostali v kot podpisnik Pariška sporozuma ali ne. Ta razprava še poteka. Uh, prejšnji teden naj bi bil eh, sestanek na visoki ravni, s tem v zvezi pa je bil preložen. Sem previdno optimističen. Torej, sem zelo previden, pa tudi um, nekoliko optimističen, ampak tudi previden. Uh, namreč upam, da bo uh, Trumpova administracija ostala v tem sistemu, morda z nekaj spremembami, ampak torej, da bomo še vedno v um, tem sporozumu. No, torej nekateri v administraciji so za to, nekateri ne, ampak tudi veliko velikih podjetjih, um, naprimer, je za to, da se ostane v pariškem sporozumu. Potem mislim, da če odidemo Eh, to lahko pomeni veliko slabosti, ne samo na področju podnebnih sprememb, ampak tudi zaradi postranske škode, eh, ki se bo zgodila v ZDA. Zato mislim, da bomo ostali. Torej, eh, ampak je to še vedno odprto vprašanje. Hvala. Am, um... Dobro, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Rad bi se zahvalil našim tolmačem. Kaj ti čez dve minuti bodo morali zaključiti z svojim delom, ampak uh, dali so nam nekaj dodatnega časa, imeli pa bomo še pet do eh, deset minut nadaljevanje seje v angliščini. Torej, eh, sedaj pa nekdo iz agencij, ki bo odgovoril na vprašanje Karin. Lahko bi uh, izbral z uh, izštevanko, ampak. Gary, mogoče bi ti odgovoril. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eden izmed eh, elementov, ki se pojavlja, je pomankanje komunikacije in pa premalo poznavanje eh, našega prispevka strani državljanov. Mislim, da eh, si resno prizadevamo, da bi okrepili eh, komunikacijo, kolikor je pač to mogoče. In to je le en element, ki je pomemben. Nikakor ne smemo prenehati. Eh, nadaljevati moramo z posredovanjem teh sporočil. Ampak problem je ta, da eh, medije to v tolikšni meri ne zanima. Veliko je eh, sodelovanje z eh, posameznimi bolj specializiranimi mediji, eh, ampak splošne medije to ne zanima. Poleg tega je tukaj tudi zanimanje potrošnikov, ki zares želijo videti več o konkretnem učinku naših politik. Torej, tudi družbena omrežja so zelo pomembna da bi uspodbudili zanimanje eh, splošnih medijev, eh, pa bo več morala narediti komisija mm, in Brusel na splošno. Nekaj je bilo tudi komentarjev. Glede tega, eh, da na nas vpliva Brexit in sicer zaradi tega, ker bo prišlo do pomankanja sredstev, mogoče bi morali zvišati pristojbene, ste dejali. In pozdravljam dejstvo, da uh, imajo agencije več uh, neodvisnosti pri zagotavljanju storitev. In da lahko za te storitve eh, zračunavajo pristojbene na ta način, so bolj neodvisne od eh, subvencij. Torej, tako uh, lahko lažje izvajamo naš mandat. In mislim, da. To eh, večina tudi pozdravlja in da bo Evropska komisija v naslednjem večletnem finančnem okviru tudi eh, upoštevala to možnost